Puisque M. Olbrich vient de nous rejoindre, je suggère. Predlagam, da najprej obravnavamo točko 5, gre za naložbeni načrt, strateški naložbeni načrt in popravno podlago, s katero naj bi spremenjali našo zakonodajo. Potekala je izmenjava mnen s komisijo, in pa s predsednikom komisije, ki ga ta dosje zelo zanima. In pripričani smo, da bomo enakopravno sodelovali z Evropsko komisijo in pa tudi z odborom Ekon pri členu 55 uredbe. Gre za uporabo sistema soporočevalcev. Poročevalci bo gospod Olbricht. Euh, se pravčujem, tukaj je prišlo do spremembe. Gospod Fernandez bo poročevalec. Zato smo se odločili včeraj zvečer. Zelo dobro. Donc, euh, Fernandez. Gospod Fernandez v imenu odbora Bč in pa gospod Bulman v imenu odbora Ekon. Potem pa še tisti odbori, ki so pridruženi temu, da se na osnovi. 54. člena odbora ITRE in TRAN, potem pa še odbora IMPL in odbor za proračunski nadzor za 53. člen. Gre za trialog glede teh zadevnih členov. Prav tako smo govorili tudi o vzpostavitvi usklajevalne skupine, s katero naj bi zagotovili transparentnost v zakonodajnem postopku, obenem pa tudi spremljanje izvajanja enkrat na mesec. Takšna je torej razporeditev pristojnosti in pa organizacija sodelovanja. Zaenkrat ni bilo še nobene odločitve, ki je bila sprejeta na konferenci predsednikov. Upam, da bo do tega prišlo hitro, tako da se bomo lahko lotili dela. Včeraj smo prejeli dopis za konferenco predsednikov odborov. In eh, danes zjutraj ta sestanek poteka. Da ne bi izgubljali preveč časa, mislim, da bi lahko imeli tudi izredni sestanek prvega, oziroma prvi sestanek osmega v ponedeljek, oziroma 9. februarja v ponedeljek v Strasburu, če se bo s tem seveda strinjal odbor ekon. gospod Fernandeš, ali imate kakšne pripombe glede upravljanja te pomembne funkcije? Najlepša hvala, gospod predsednik. Bom kar po portugalsko povedal. smo na začetku zelo pomembnega procesa v Evropski uniji, po mojem mnenju. Vsakdo, ki se zauzema za ustvarjanje delovnih mest in pa za gospodarsko rast, mora podpirati tudi Junkerjev načrt. Predvidevam, da se vse politične skupine strinjajo z zamislijo in s ciljimi, ki so vsebovani v tem načrtu. Naložbe morajo postati nov instrument, s katerim bomo privabili zasebne naložbe in tako dosegali tudi zastavljene cilje. V kratkem časovnem okviru bomo morali delati in delo bo res intenzivno. Do junija pa upam, da bomo lahko sprejeli na plenarnem zasedanju tudi določene odločitve. Svet ne bi prišel do odločitve med prvo obravnavo in če bomo lahko razrešili vse težave na tej točki, potem bomo lahko pripravili ta instrument že za sprejem meseca junija. Nekatero vprašanje so še nerešena, nekatero odgovore moramo še pridobiti. Odbor za proračun ima zelo pomembno vlogo pri tem. In mislim, da da je odbor Ekon že zahteval enakovreden status pri upravnavi tega doseja, glede na to, da so se skicevali na člen 55 poslovnika. Brez osnutka spremenjenega proračuna 1 ne bi prišli do Junkerjevega načrta. Sprejeli smo soglase, ki je zdaj že samo omevno, in sicer podpiramo inovativno zamisel, ki bi lahko imela tudi oboje stranski učinek na notranjem trgu. Veliko delo nas še čaka v tem procesu. Na koncu pa bomo morali preveriti tudi, ali so rešitve za uporabo proračunskih postavk za jamstva dobra alternativa ali ne. razumemo, da je cilj uporabe postavk iz obzora 2020, pa tudi instrumenta za povezovanje Evrope, nekaj, kar lahko podpremo z argumentom, da naj bi nam ta načrt dal ustrezen vzvod pri doseganju teh dveh ciljev. Ciljev, ki so navedeni v obzoru 2020 in instrumentu za povezovanje Evrope. Več sredstev naj bi pridobivali na osnovi teh instrumentov, kot je bilo to navedeno v izhodiščni proračunski postavki. Če bomo jemali sredstva iz drugih rubrik, bo morda svet zahteval pregled večetnega finančnega okvira, zaradi česar bi lahko prišlo do zamude pri izvajanju naložbenega načrta. Če pa bomo prišli do kakršnih koli alternativnih rešitev, ki bodo dosegli večji konsens tudi na Evropskem parlamentu, potem bomo seveda pripravljeni te podpreti. Ko bomo začeli z delom, upam, da bom imel tudi vašo podporo, podporo vseh skupin. Pomembno je to, da uporabimo naložbe za ustvarjanje aktivnih mest in gospodarsko rast. Najlepša hvala. Zdaj pa še gospod Gardi Zabal. Bi nam lahko morda povedali, kaj o DABO 1, torej v predlogu spremembe proračuna številka 1. Nekaj sprememb je bilo. Najlepša hvala. Gospod predsednik. Zdi se, da delujeva še kot nekakšen par v tem poročanskem obdobju, sam bom soporočevalka pri poročilu o naložbenem načrtu. Kar naprej bova torej s kolegom delala skupaj. Kaj predlaga Evropski parlament v smislu predloga spremembe proračuna številka 1? Spoštovali naj bi sporazum glede načina zagotavljanja financiranja pri Evropskem skladu za strateške naložbe. Naj se navežem na to, kar je povedal Žodin Manuel. Morda bi si lahko zamislili tudi alternativni predlog, glede na to, od kje črpamo denar iz tega proračuna, seveda mora priti najprej do soglasja na Evropskem parlamentu, pa tudi pri večini na svetu. Mislim, da lahko pozabimo karkoli, kar ne bi vnašalo spremembe v MFF, saj se svet soglasno s tem nikoli ne bo strinjal. Se lahko zamislite, da bi lahko Evropski sklad za strateške naložbe črpal sredstva iz eh, rubrike za kmetijstvo in tako dalje? Mislim, da ne. Imamo pa tudi nekatere alternativne možnosti. In če bi si zamislili kakšno alternativo, bi šlo tukaj verjetno bolj za prerasporeditev proračunskih sredstev ali pa prenos sredstev iz enega leta v drugo. Naprimer, v primeru instrumenta za povezovanje Evrope, tukaj bi lahko izkoristili razpoložljivo maržo za leto 2015 in morda nam ne bi ostalo toliko denarja več za jamstvo. Govora je bilo o milijardi evrov in tukaj smo bili zelo pazljivi. Morda bi lahko to nekako uredili tudi v primeru jamstva. Veliko zamisli se pojavlja tudi med razpravo o teh vprašanjih in tukaj ne gre za izključno proračunske vprašanja, ampak tudi za nekatere osnovne pogoje v naših odborih. Strinjati se moramo glede postopka in glede dela, se moramo to poročilo pripraviti do naslednjega meseca. Najlepša hvala. Dobro bi bilo, če bi ta naložbeni črt odražal tudi vse potrebe glede na težave z gospodarsko rastjo in pa z brezposelnostjo. Vse to kaže na to, da sta Evropska unija, parlament, svet, komisija, da so zmožni sprejemati odločitve hitro in odločno glede na izredne okoliščine. Gospa Grasle, spoštovani predsednik, z nami je bil podpredsednik Katajnen v našem odboru tudi na plenarki smo se o tem pogovarjali, zastavili smo mu določena števila, število vprašanj in eh, glede določenih vprašanj imel odgovora. Zato predlagam, da bi oblikovali vprašalnik, generalni sekretariat nam je dal tudi časovni rok, zato da bi lahko ponovno formulirali ta vprašanja za komisarja in upamo, da bomo dobili kakšna odgovore. Sicer bo zelo težko napredovati pri zakonodaji, kjer sploh nismo razčistili nekaterih temeljnih vprašanj. To je moj predlog. Najlepša hvala. Obenem pa čestitam tudi soporočevalcem za to zelo dobro upravljeno delo. Hvala. Zavedam se urgentnosti tega vprašanja in ravno zaradi tega naj bi imeli v ponedeljek zvečer v Strasburu prvo izredno srečanje s kolegi iz Ekona. Zdaj pa predajam besedo gospe Toma, ki ima določene časovne omejitve, mora zapustiti sem dvorano kar hitro. Morda bi lahko povedali nekaj o spremembi večletnega finančnega okvira. Najlepša hvala, gospod predsednik, se opravičujem zaradi tega, ker tako posegam v dnevni red. No, glede tega pregleda naj povem nekaj zelo na hitro. Gospod Olbricht je z mano soporočevalec in prav gotovo bo lahko vam dopolnil moje komentarje. Prišlo je do zamude zaradi poznega glasovanja o večletnem finančnem okviru pri izvajanju evropskih programov in vsi skladi, ki se jih skupaj upravlja pri pripravi operativnih programov, naj bi bili potrjeni do 31. decembra na Evropski komisiji. Smo zelo daleč od eh, tega prelomnega trenutka. 13 odstotkov programov je bilo prenešenih v leto 2015 in 47 eh, odstotkov programov, ki bi jih morali sprejeti že 31. decembra, bodo utrpeli zaradi določenih prenosov finančnih sredstev v naslednje leto. Imamo 19. člen v MFF-u, ki nam to dopušča. Nekaj primerov bi lahko predstavili, ki kažejo na obseg teh težav. 99 odstotkov programov na češkem zadeva, ta zadeva, potem 53,9 odstotkov programov britanskih programov in pa 66,5 odstotkov italijanskih programov. To kaže resnost te situacije in obseg posledice za programe. Mislim, da se moramo izogniti temu, da bi izgubili te programe, ki bi jih lahko izvajali. In menim, da gre za pregled, ki je popolnoma tehnične narave. Gre torej za večletni finančni okvir. In zato mislim, da ne bi smeli zamujati z tem delom in še bolj zapletati stvari na Evropskem parlamentu. Podvizati se moramo. Zato, da bodo ta vprašanja razrešena. V vsakem primeru se moramo zavedati tega, da na osnovi predloga za revizijo večletnega finančnega okvira ponovno pod vprašanje postavljamo plačila. Gre za uporabo posojil in pa plačil za posojila, vendar pa bi tukaj lahko prišlo ponovno do nekega nalaganja, do zamud, morda celo do leta 2017-2018, In to je priložnost za Evropski parlament, da se hitro odzove, brez da bi prihajalo do dodatnih zamud, da bi se ta posojila prenašala v naslednja leta. In to je res možnost za nas, da opomnimo svet in kom, Evropsko komisijo, da imamo po eni strani načrt, ki je bil predviden ravno zaradi ta krizna plačila, obenem pa moramo upoštevati tudi okvir revizije večletnega finančnega okvirja. Nekateri kolegi iz ELS-a pravijo, da gre tukaj za tako vrsto pregleda, drugi za tako vrsto revizijo, no, revizijo, no, to se ne bomo ponovno zapletati. V vsakem primeru takšno revizijo potrebujemo in gospod predsednik, mislim, da bi morali začeti na ruskem parlamentu s temi odbori organizirati tudi razprave o pogojih, v katerih bo potekalo to delo. Gospod Olbricht. Eh, eh, uh, <coughs> Najlepša hvala, gospod predsednik, ne bom ponavljal vsega, kar je bilo že izrečeno. Tri vrste programov imamo v smislu stopne zavez, ki jih je izrekla komisija. Najprej imamo programe, ki smo jih že preoročili in sprejeli. To ni problematično, gre za programe iz leta 2014 za te velja pravilo N plus 3. Gre torej za programe, ki so bili že sprejeti in za katere velja N plus 3. 2014, 15, 16, 17. Potem pa druga kategorija, programi, ki formalno niso bili sprejeti, so pa že pripravljeni v okviru postopka prenosa carry over in ti programi bodo avtomatično obravnavani v naslednjem letu, leto 2015 in tudi za njih velja pravilo na plus 3. Vendar pa se teh plus 3 let začenja z letom 2015, 16, 17, 18. Potem pa še tretja kategorija programov, programe, ki niso bili sprejeti v letu 2014, pri teh pa obstaja nevarnost, da bi se ta sredstva porazgubila. Predlog je torej, da bi zaveze ne plačila za te programe iz leta 2014 prenesli na leto 2015, z izjemo tistih programov, za katere velja pravilo N plus 2. Gre za programe, ki zadevajo azil, gre torej za sklad za azil in migracije ter sklad za notranjo varnost. V tem primeru naj bi te programe prenesli v leto 15, 16 in 17. Bi vas pa želel opomniti, da gre za programe, na katere je vezano pravilo na plus 2, vendar se nikoli ne spremljajo v prvem letu. Če bi bo prišlo do prenosa v 2015, se bo ta na plus 2 začel leta 2016. Torej, za njih bo to programsko obdobje začelo teči od leta 2016. Potem pa že programi za nadaljeno upravljanje pod točko 1a iz leta 2014-2015 za izjemo instrumenta za čezmejno sodelovanje in evropsko sosedstvo, ki je bilo prenešeno v leto 2017. Gre za problematiko tega, kako uporabljati načelo na plus 3 v tem primeru. Naj povzamem. Gre za predvsej tehnične zadeve. Vprašanje, ki ga je zastavila soporočevalka, je bilo, kakšne bodo posledice za plačila. Evropska komisija nas je obvestila, da vsaj formalno ni nobenega neposrednega učinka na plačila zaenkrat. Te spremembe pa bi morali vključiti v DAB 1, ki je vezana na to uredbo. In to je prvi vsebinski element, ki bo vključen tudi v proračun za leto 2016. To so tehnične zadeve, vendar pa res prihaja do nekašnega učinka za proračun v letu 2015, 2016 in 2017. V enem primeru gre torej za program azila in migracije. Najlepša hvala za te obrazložitve. 26. februarja naj bi oddali poročilo, na to bi želel spomniti. 11. marca pa naj bi imeli časovni rok za uložitev predlogov sprememba. Potem pa bomo 1. aprila glasovali o teh predlogih sprememba. Sklicovali ste se na predlog spremembe proračuna številka 1 in pa na posledice. No, prisluhnil sem tako enim kot drugim glede te zelo tehnične razprave in nekoliko sem zaskrbljen, saj mislim, da ne bi smeli pozabiti bistvenega. Naš cilj sta gospodarska rast in ustvarjanje novih delovnih mest. Res je, da danes ponovno govorimo o izdatkih, vendar pa nihče ne ominja viro. Tudi to moramo nekako vključiti v no, ta pravila. Očitno enkrat za vse se moramo odločiti. kako bo s prispevki držav članic v ta proračun, da ne bomo preveč fantazirali. No, vašo podporo pričakujem v poročilu, ki ga bom predstavil za semester. Ne, zaključim. Finančna sredstva za medsebojno povezljivost in pa za raziskave skrbi me, kako bo s tem denarjem. Saj drugače mislim, da ne bomo mogli ustvariti dobrih pogojev za gospodarsko rast in pa delovna mesta. Nadaljujemo s predlogom spremembe proračuna številka 2, gospa Gardija Zabal. Nijem kaj veliko povedati o predlogu spremembe proračuna številka 2. Gre za prerasporeditev iz leta 2014 za tiste programe, ki jih ni bilo mogoče izvesti zaradi zamud z MFF-om in operativnimi programi. Edini večji pomislek, ki ga imamo tukaj in se pojavlja v razpravi vsako leto, je, kako naj bi prerasporedili teh 21 milijarde evrov iz leta 2014, 2015 in deloma tudi 2016 kako bo s tem, kako bo z dodelitvijo teh sredstev. Če ne bo prišlo do prerasporeditve, bodo nekatera plačila ostala neizvedena. 25 milijard evrov dolgov je še neplačanih, s tem torej nismo odpravili pomislekov glede plačil za lansko leto. Prišlo naj bi do nekaterih izboljšav za jamstva za mlade. Vendar pa, kadarkoli dobimo take dobre novice, naj bi se pojavilo še več eh, težav v naslednjem obdobju, torej 2015-2016. Evropska komisija torej mora oblikovati nek načrt, da bo rešila to težavo s plačili. Če večletnega finančnega okvira ne bomo spremenili, če bomo še vedno spoštovali naše zaveze, potem mislim, da bomo morali povečati tudi sama sredstva za plačila. Hvala. Glede plačil mislim, da moramo biti dosledni tudi v razmerju do nekaterih pobud. Spodbuditi moramo svet, da sprejme ustrezne odobritve plačila, predvsem za tiste neplačane račune. mobilizirati seveda moramo jamstva, pa tudi druga sredstva za to, da bodo zasebni vlagatelji sodelovali pri tem in da bodo imeli tudi dovolj zaupanja, da ko bodo potrebovali ta sredstva, bodo skladi že operativni. Evropska komisija danes za vso naglico odplačuje ta sredstva te neplačene račune, ki se kopičijo v njihovih predalih. Gospod Monti z nami, ne še, malo bomo še podaljšali razpravo. Čakamo na gospoda Montija. Glede poročila gospe Gardija Zabal, naj povem to. Na osnovi tega, kar so povedali gospod Gardija Zabal, eh, potem tudi gospod Toma in gospod Olbrecht, ali imate slučajno kakšna stališča, kakšno pripombo, kratka razprava bo to, saj bo gospod eh, Monti z nami vsak čas. Nihče ne zahteva besede. Oui, on va on va suspendre quelques instants. On ne va pas ah, commencer l'examen des, des rapports relatifs au fonds d'ajustement à la globalisation. Nekaj trenutkov bomo še počakali in bomo začeli z razpravo o uporabi sredstv Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Torej, zaenkrat prekinjam sejo, medtem ko čakamo na gospoda Montija. Hvala. kolegice in kolegi bi vas zaprosil da ponovno zasedete svoja mesta nadaljujemo zasedanje seja je ponovno začeta Danes do povdne eh, ima naš odbor čast, eh, da sprejme med profesorja Marja Montija, ki bo predstavil elemente neke prve, prvega umestnega poročila, ki ga je pred nedavnim predstavil na konferenci predsednikov gre za eh, delo, ki je bilo opravljeno v okviru delovne skupine na visoki ravni za lastna sredstva. Ta skupina poskuša začrtati pot za to, da bi opremili Evropsko unijo z lastnimi sredstvi. Danes do povdan je tu med nami skupaj s tremi predstavniki Evropskega parlamenta, z Alenom Lamasurjem, ki se nam je pridružil in ga pozdravljam z gospodom Kalfanom, ki je, Kalfinom, ki je tudi tukaj med nami in z gospodom Vehopštatom, ki pa je nažalost eh, nekje zadržan zaradi prometa in ki se nam bo pridružil približno ob deseti uri naj povdarjem, eh, da eh, je pomen tega dela in te skupine ključnega pomena za naš parlament, kajti eh, tistega dne, ko bo parlament glasoval in privolil k tem, tej obliki obdavčevanja, bo dejansko nekako institucionalno to potrjeno in eh, rezultat, prihodki iz teh eh, dajatev bodo spremenili proračunske razmire. In torej, če se pogovarjamo samo o izdatkih eh, in Če eh, trialogi in eh, spravni postopki so omejeni samo eh, na eh, izdatke, ne pa tudi na priliv v proračun, ampak če se osredotočamo samo na plačila in na neporavnane obveznosti in zamude pri plačilih, to je neka vaja, ki ni popolnoma hvaležna in eh, ki. Eh, Eh, po svoji naravi ne more reševati bistvenih problemov konkurenčnosti, rasti in zaposlovanja. In zato zelo velik pomen pripisujemo eh, delu, eh, za katerega ste zadolženi, gospod predsednik Monti, in vam predam besedo. Seveda z velikim zanimanjem vam bomo prisluhnili in iskreno želim povdariti, da bomo mm, vam prisluhnili z velikim zanimanjem. Hvala lepa, predsednik, gospe in gospodje, člani in članice odbora za proračun. To je trenutek, ki je izredno pomemben za delovanje skupine, e, ki jo imam čast voditi in tudi zame. To je trenutek, ko dejansko nastopam tu pred vami, pred vašim odborom. Evropski parlament in ta odbor za proračun prav posebej imajo in eh, so pridobili neko eh, izredno pomembno ulogo v celotni dinamiki razprave o financah eh, Evropske unije. Zato, če mi dovolite, Tukaj gre za pravzaprav pogonsko silo naše unije na številnih ravneh, ampak predvsem, kar zadeva tisto bistvo srčika vsega. Eh, kajti tukaj imamo celo vrsto tudi eh, povezav z vsemi ostalimi politikami Evropske unije, gre za finančno bistvo unije. Zato zelo cenim eh, gospod predsednik, člani in članice, to priložnost, da izmenjam z vami poglede na to temo. Po Po zelo težkih pogajanjih o letnih proračunih 2014-2015 in dogovoru v zadnjem trenutku decembra je sedaj dobra priložnost, da se ogledamo bolj strukturne, dolgoročne proračunske izzive. Kot veste, sem se na konferenci predsednikov na začetku januarja o tem že lahko pogovarjal in predstavil prvo oceno delovne skupine na visoki ravni za lastna sredstva. To je bilo dobro sprejeto. Upam, da bo naša današnja razprava nam dovolila iti še dlje. Poslanci odbora za proračun, vi ste glavni dejavnik v razpravi o financiranju evropskega proračuna. In stalno ste spodbujali trajne reforme lastnih, sistema lastnih sredstev na ravni EU. Ključnega pomena se mi zdi, da vas obveščam in vključujem v vsaki fazi dela naše skupine. Vsi poznamo težave izvajanja reform, ker potrebujemo soglasje držav članic. Samo če bomo to vprašanje ohranili visoko na političnem dnevnem redu, bomo lahko spremenili, resnično spremenili stvari. Zato upam, da bo prva ocena naletela na vašo pozornost in da bo za vas zanimiva. To je predmet za razpravo, nič več in nič manj. Referenčna točka za to bo torej tudi v vaših razpravah. Naj začnem s tem, da na kratko povzamem glavne dogodke leta 2014 in povzamem tudi glavna sporočila prve ocene. Na tej podlagi se lahko potem pogovorimo o naših stališčih in poti naprej. Zelo želel bi vam prisluhniti vašim sporočilom glede poti naprej. Skupina, kot veste, je začela svojim delom spomladi 2014, takoj ko, je, ko so parlament, svet in komisija vsi predstavili svoje tri člane in skupaj imenovali predsednika skupine. Veliko čas mi je, da sem to jaz sam. Skupina je opravljala delo zelo zavezano, dosledno, kljub institucionalnim spremembam, ki so se pojavile leta 2014. Decembra 2014, po tem, ko je Junkareva komisija začela delo, se je skupina sestala v novi sestavi in smo se morali dogovoriti o prvem javnem prispevku, že kaj tako na začetku. Razprave so bile produktivne, in kolegijalne, naša stališča pa niso popolnoma homogena. Naši člani, njihova stališča in izkušnje odražajo tudi različne interese proračunskih akterjev in dobro veste, kako raznolika so ta stališča. Ta ustvarjalna raznolikost je pomembna, kaj ti moramo se soočiti z različnimi interesi, zato da bodo pomembni in da bomo iz tega potegnili smiselne zaključke. Skupina na visoki ravni je prvo oceno predstavila pred koncem leta 2014, kot je bilo tudi predvideno v skupni izjavi o lastnih virih novembra 2013. To je torej rojstni list naše skupine. To smo potem posredovali Komisiji parlamentov in svetu 17. decembra, prav tako smo to objavili na spletu šesti dan. v poročilu, mislim, da smo dosegli in našli ravnotežje. Istočasno mora to biti odločen dokument, kar se tiče analize obstoječega sistema. Ampak mora pa to biti tudi pristen, iskren dokument. In smo menili, da bi bilo bolje, če bi se distancirali. In to je bil tudi mandat, ki smo ga dobili od analitike in diagnostike, kar se tiče obstoječega sistema. Namreč šlo je za identifikacijo predlogov, ki bodo posredovani vsem trem institucijam. Kot so moji kolegi, člani skupine, v prvotni sestavi in potem v kasnejši sestavi in tisti, ki ste nazoči iz Evropskega parlamenta, to dobro veste, smo zelo previdni, da ne bi kršili tega organizacijskega načela našega dela. Kaj ti, gospod predsednik? Imamo že kar nekaj jasnih zamisli, kako bi sistem spremenili. Če bi že takoj to pojasnevali na vzven, ne pravim, da teh idej nimamo, bi bil dokument manj zanimiv, manj seksi kot je zdaj, vendar pa bi potem šlo za zavajojočo spremanje tega dokumenta, kajti šlo bi za to, da bi kdo morda videl slabosti trenutnega sistema, pa potem bomo dati zamisli ne bi bile všeč in bi potem bili že preveč pristranski. Potem bi ta oseba ali ta institucija morda se distancirala od analitičnega opisa pomankljivosti trenutnega sistema, zato ker mor, ji morda ne bo všeč, kar bo prišlo naprej. Želimo spodbuditi pristno, nepristransko oceno in pregled trenutnega sistema strani vseh akterjev. In torej skušamo napovedati, kaj bo prišlo v prihodnosti. Naj pa izpostavim eno točko, še prav posebno tukaj v parlamentu, v tem odboru. ocena, kar se trenutnega sistema tiče, ki smo jo podali v tem poročilu, ni preveč pozitivna, to ste morda opazili, pa je soglasna. Vsi člani skupine po temeljiti razpravi podpirajo to oceno. In to, mimo grede, vključuje tudi tri člane, ki so bili imenovani strani Evropskega parlamenta. Torej, dokument je začasen, siv, dolgočasen, vendar pa politični pomen tega, da je bil soglasno sprejet, je velik. Tako bomo in smo naredili korak naprej v primerjavi s preteklostjo. Vzdržali smo se od tega, da bi bili provokativni ali enostranski, kajti pripričani smo, da potrebujemo vse akterje, če želimo kadarkoli reformirati trenutni sistem lastnih virov. Kot se boste spomnili, je to področje, kjer, je, kjer se zakonodaja sprejema na podlagi soglasja. To zahteva potem ratifikacijo in tudi zahteva potrditev Evropskega parlamenta za izvedbeno uredbo. Vendar pa smo bili zelo jasni, saj upamo tako, kar se tiče pomankljivosti trenutnega sistema in smo specifičen del naše analize namenili ravno tem pomankljivosti. Naj sedaj na hitro preidem na osebino prve ocene. To je odskočna deska za naše delo letos in naslednje leto. Začenja se s tem, da opisujemo trenutni finančni sistem evropskega proračuna, ki se stoji večinoma iz tega, kar imamo za nacionalne prispevke, namesto iz eh, pristnih lastnih virov. Tukaj opozarjam na to, da je okrog 80 odstotkov prihodkov proračuna iz eh, neposrednih prispevkov nacionalnih proračunov. 83 odstotkov leta 2014. Naj si bo obliki nacionalnih prispevkov izračunanih na podlagi BNP ali pa v obliki odstotka podatkovne, eh, oprostite, eh, stopnje DDV. To ni bilo vedno tako sestava lastnih virov se je dramatično spremenila v zadnjih letih in to je prispevalo k temu, da so proračunska pogajanja med državami članicami bila še teža. Vedno bolj so se osredotočali na, moramo priznati, površen pojem neto ravnovesja in neto izračuna pred dvema letoma sem bil član Evropskega sveta in lahko sem videl od znotraj, kako ta pogajanja potekajo. To ni ravno najboljši trenutek prave politike v življenju evropskih institucij. In mislim, da evropska javnost, kar se tiče tega, zakaj gre v tej čudni Evropski uniji, da sama ocena v očeh javnosti zaradi tega ni bolj pozitivna pri tem mešetarjanju, ki eh, so prisotna v teh pogajanjih. Poročilo tudi izpostavlja reformna prizadevanja in zadnja dva poskusa, ki sta bila storjena med pogajanji 2007-2013 in 2014-2020. Kar se tiče večletnega okvira, nismo reformirali bistveno sistema, prišlo je do zelo majhnih sprememb. Da bi se skupaj pripravili na bolj obsežno delo, ki je pred nami, pa poročilo skuša predstaviti tudi metodološko vprašanje, kot so kriteriji za trdno bazo za lastna sredstva in širša kontekstualna vprašanja, ki jih je potrebno tudi še nadalje dodelati za to, da bi ustvarili pogoje za reformo. Med kriteriji, ki bi jih morali izpolniti za to, da bi imeli dobro delujoč sistem za lastna sredstva, je pojem poštenosti. Temu moramo nameniti predvsej pozornosti. Kajti to je tako večdimenzionalno, in se povezuje tudi z vprašanjem razdelitve in proračunskega ravnovesja. Prav tako je to politično zelo nabito vprašanje in pogosto sproža napačno razumevanje, ki potem pliva na politične odločitve. Na kratko torej. To prvo poročilo priznava velike ovire na poti k reformam trenutnega sistema. To seveda ne bo presenečenje za vas, Prav tako pa odpiramo pot razmisleku po iskanju praktičnih rešitev na podlagi različnih kriterijev, ki bi najolajšali prihodne izbire. Na podlagi razširjene razprave, ki mora zadevati ekonomska, proračunska, institucionalna in politična vprašanja. Naš zaključek v tej fazi je, da si ne moremo ogledati samo tehnično različnih virov in jih izolirati iz širšega konteksta. Potrebno si je ogledati tudi ozadje in potem lahko ugotovimo, zakaj je lahko reforma uspešna ali zakaj je lahko spodleti. Na kratko, potrebno si bo ogledati politiko, na obsežen način pri tem vprašanju in različna stališča. Morda ste si ogledali različna vprašanja pri tej oceni. Skupno bomo morali iskati odgovore, še prav posebno, ker se veliko odgovorov dotika pristojnosti institucij. Naj zaključim, gospod predsednik. rad bi si ogledal med institucionalno sodelovanje in pot naprej. Verjetno se boste spomnili, odločitev za vzpostavitev te skupine na visoki ravni je bila sprejeta v zadnjih dneh pogajen o večletnem finančnem okviru 2014-2020. Zahvaljujoč vaši stalni podpori z namenom, da bi podali nov zagon iskali nove razmisleke za financiranje evropskega proračuna. Skupino, ki imam čas predsedovati, vidim kot skupino, ki je bolj živahna alternativa pogrebu. Ne želim delovati nekrofilno, želim biti previdno optimističen. Tradicionalni končni cilj zelo drznih predlogov v življenju skupnosti je, kot vsi vemo, velikanska košarica starega papirja. in mislim, da se je parlament čudovito odrezal. Tudi nekatere osebnosti iz parlamenta, da je prisilil nas, takrat sem prišel v svetu, da smo bolj resni, kar se tiče tega in da sprožimo postopek. Ni tako običajno imeti take skupine, včasih imamo skupine, ki naredijo zadeve še bolj nejasne. V tem primeru pa mislim, da je bil instinkt dober, kajti to je resnično bila prava alternativa temu, da ne bi pozabili na temo lastnih sredstev še v naslednjih sedmih letih. In to je seveda zelo momljivo, če koga taka reforma ne pritegne. Torej, čestitke tistim, ki ste si izmislili to v pogajanjih, čeprav sem sam eden, ena glavnih žrtev te briljantne ideje. Vse to kaže, da so pogajalci vedeli, da je prihodkovna stran evropskega proračuna še ne dokončana in da vedo, da je v tem vprašanju eden ključev do tega, kako se lotiti proračunskih izzivov in sprostiti ekonomski potencial proračuna EU. Večina političnih skupin v Evropskem parlamentu si drznim reči, se strinja s to oceno potencijal proračuna EU za podporo našim skupnim politikam in za dodano vrednost za porabo v EU je še prisoten. Zelo me zanima seveda vaše mnenje, gledajte ga, kako bi lahko to izboljšali z reformami na strani lastnih sredstev. Spomnili se boste, da je skupna izjava pozvala med institucionalni konferenci skupaj z nacionalnimi parlamenti. To je bila dalekosežna ideja. Nacionalni parlamenti so seveda vsaj na papirju končni soveren, ki sprejema odločitve o lastnih sredstvih. Včasih mislijo, da so pa potem se zavejo, da niso. To je tudi zanimiv psihološki vidik, vendar pa nacionalni parlamenti imajo redko priložnost razpravljati o tem vprašanju poglobljeno. Ratifikacija samih odločitev je večinoma tehnični postopek in skoraj da ne vodi do sprememb. Konferenca 2016 med parlamentom in nacionalnimi, med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti bi morali biti priložnost za pravo razpravo. To ne bo enostavno za nobeno od strani, to bo prava razprava, ki bo vredna demokratičnega parlamentarnega sistema. Pomemben je časovni razpored. Mislimo, da bi se to moralo zgoditi pred objavo končnega poročila in priporočil naše skupine. Nacionalni parlamenti ne bi smeli zgolj vzeti na znanje priporočil skupine na visoki ravni, ki je bila vzpostavljena med evropskimi institucijami, te nacionalne parlamente je potrebno vključiti neposredno v to razpravo. Torej, konferenca bi morala biti organizirana, ko bomo imeli dovolj jasna predhodna stališča v katero smer želimo iti, še vedno pa v fazi, ko bomo lahko storili pomembne spremembe in bomo lahko dodali tudi prispevek nacionalnih parlamentov. Skupina bo načrtovala svoje delo, tako da bomo dobro pripravljeni na to medparlamentarno konferenco vi boste sveda glavni akteri, ne mi. Bomo pa še vedno odprti za spremembe. Parlament ima seveda veliko izkušenj z medparlamentarnimi konferencami in dobil sem besede podpore konference predsednikov januarja za to organizacijo s pomočjo sekretarjata skupine na visoki ravni. In za konec naj zelo srčno, gospod predsednik, se zahvalim vsem članom skupine, ki jim predsedujem, ki jih je imenoval Evropski parlament. To so gospod Lamasur, gospod Verhofstadt in gospod Kalfin. Zelo sem hvaležen tistim v parlamentu, ki so se odločili, da kljub nekaterim različnim poklicim potem, po teh, teh oseb, da so se odločili za to in jih imenovali in sedaj prispevajo k delu te skupine. Hvala lepa. Prezident. Hvala lepa, predsednik. Hvala. Aplauz. Hvala lepa. Hvala za vašo predstavitev tega umestnega poročila, te prve ocene. Razumemo vašo previdnost, kaj ti nedvomno gre za res ključni izziv, torej, kar zadeva uvajanje nekega nove, neke o, nove oblike dajatve in eh, glasovanje o tem in potrditev tega je vsekakor eh, v pristojnosti Evropskega parlamenta. In ko bo parlament v to privolil, vsi evropski poslanci bodo poskusili zahtevali več od te dajatve in manj od davkoplačevalcev, kar je vedno zelo zahtevna enačba. In torej, eh, hvala lepa za vašo predstavitev. To je neka prva etapa. Eh, morate vedeti, da smo vam ob strani, vam stojimo ob strani, eh, poznamo, smo seznanjeni z vašo uglednostjo in seveda poznamo naše člane, zato bi takoj predali besedo gospodu Lamasurju, ki želi še kaj dodati. Hvala lepa, predsednik. Nedvomno v celoti podpiramo eh, analizo, eh, izjemno analizo, ki jo je podal predsednik Modnti. Zelo smo zadovoljni, eh, da je prevzel to odgovornost, ki je res zelo zahtevna. Ehm, nedvomno, tako kot je povedal predsednik Monti, je to tema, v zvezi s katero je politično nemogoče uspeti ampak hkrati je to tema, v zvezi s katero imamo dožnost, da uspemo. To je nemogoče, ampak nujno, zato moramo to v, doseči. In eh, dejansko odbor za proračun ve, kako je to zelo nujno, kajti javnost in nažalost večina vlad eh, se ne zavedajo tega, da dan danes nikakršna nova politika, nikakršna nova pobuda ki eh, jo bi jo predlagala evropska komisija eh, ne razpolaga z ustreznimi finančnimi sredstvi da eh, trenutno razpolagamo z več kot petindvajset milijardami faktur ki niso bile izplačane v lanskem letu torej če ne bomo vsaj srednjeročno sposobni zagotoviti neko rešitev za probleme financiranja evropske politike potem usoda je neizogibna smrt celotne unije to kar se dogaja danes v Grčiji in na finančnih trgih je eh, neskončno manj pomembno za prihodnost Evrope kot pa eh, ta vrsta tihe smrti in agonije Evropske unije. Torej, to je res eh, temeljnega pomena. Druga stvar, ki bi jo želel poudariti in Mario Monti je to že nakazal, ampak to je pomembno za vse člane in članice odbora za proračun, je to, da je ta svežen, svežen, ki ga pot, je od vsega začetka podpiral parlament in odbor za proračun. In ko govorim o prvem dnevu, potem eh, se moramo spomniti že na leto dva tisoč šest kajti ustvarjanje evrope terja pravzaprav geološko potrpežljivost in torej gospod lewandowski ki je predsedoval odbor za proračun potem smo imeli gospoda bögeja ki se nam bo pridružil jaz sem bil poročevalec janoš ki je tudi uh, ustrajal da bi stopili do komisije in potem ko je bil pri komisiji je podal določene predloge za reforme ki predstavljajo uh, temelj našega dela. Eh, je zelo pomembno vedeti vse to. Eh, tako kot eh, moramo tudi vedeti, da je nujno, da, in to mora vedeti tudi naš odbor za proračun, da diagnostika, analiza, ki smo jo opravili in smernice za iskanje nekih rešitev, ki smo jih predlagali tudi že v številnih resolucijah tega parlamenta, torej te smernice so bile vključene v to prvo oceno, ki je neke vrste eh, prikaz stanja. In torej politično je zelo pomembno eh, poudariti, konec koncev predstavniki tudi ostalih institucij, predvsem eh, sveta, ministr, eh, priznavajo to diagnozo o pomankljivostih sistema, sistem eh, je eh, nepregleden, eh, je nedemokratičen, nikakršen parlament, niti naš, niti nacionalni parlamenti ne glasujejo vsako leto in nimajo razprave o eh, Eh, finančnih sredstvih v evropskem proračunu eh, je protievropski in sedeli smo eh, okrog tistega omizja, se spominjamo, kaj je svoj čas pri tistem omizju zahtevala gospa Tačer, je neučinkovit, ker nimamo tu niti dovolj sredstev in je pomembno, da je to tudi izpostavljeno v prvi oceni, da sistem je tudi nepravičen. In bolj ena država je bogata, manj prispeva, vsaj kar zadeva šest najbogatejših držav Evropske unije. Medtem ko najrevnejše države članice Evropske unije pa uh, bolj prispevajo kot pa a, eh, bogatejše države. Kako je to mogoče? To zaradi ignorance, neznanje. Nihče ne ve, a, eh, nih, noben nacionalni parlament ni seznanjen tem in osebno naj povem, da skoraj eh, večina vseh ministrov za financo ali za proračun tega sploh ne vedo, ne poznajo pravil. To poznajo morda nekateri eh, pač eh, uradniki, ki izpogajajo evropski proračun. In kar zadeva smernice, ki smo jih predlagali, se nam zdi razumno. Uh, Eh, eh, torej, um, skoraj uh, vsi nacionalni parlamenti, uh, z njimi se bo potrebno postaviti v stik, tako kot je tudi predlagal predsednik Monti. Torej, kar zadeva te smernice, bomo poskusili podati nekaj predlogov, kar zadeva enostaven, pravičen sistem, ki ne bo pravičen med državami in med državljani v, na predpostavki neutralnosti in vsekakor ne smemo. Uh, m, m, povečevati eh, obremenitve eh, za naše eh, davkoplačevalce niti na lokalni ravni ne, ne smemo postavljati pod vprašaj a, tudi pogodb, kajti fiskalna suverenost ostaja v rokah držav članic in torej, če države članice a, e, na podlagi nekega političnega sporazuma odločijo, da namenijo določen del nove, a, e, novega vira ali že obstoječega vira proevropskega proračuna, naj to storijo, ampak vsekakor manevrski prostor Evropske unije bo a, e, še vedno podoben tistemu, ki, s katerim razpolagajo naprimer lokalne skupnosti, ne bo prišlo do prenosa suverenih pristojnosti na fiskalnem področju na evropski ravni. Potem je treba redno spremljati tudi evropski proračun, ampak vemo, da a, dolgoročno bi a, želeli zagotoviti morabitno povečanje tega proračuna in sredstva morajo biti usklajena z evropskimi politikami. Torej, to je predpostavka, to se mi zdi zadovoljivo glede na delo, ki je bilo opravljeno in koledar eh, in eh, politične težave, s katerimi se trenutno spopadamo, nas opozarjajo na to, da moramo napredovati in vse to je tudi že izpostavil naš predsednik. Hvala lepa, pozdravljamo tudi gospoda Verhovštata, ki se nam je uspel pridružiti kljub bruselskemu prometu. Eh, in torej eh, seveda eh, vemo, da je kar zahtevno se pripeljati do nas, ampak zdaj pa predajamo besedo. Kartin. Hvala lepa. Naj dodam še nekaj k temu, kar je kolega dodal. Rad bi se zahvalil gospodu Montiju, predsedniku Montiju, za zelo dobro predsedovanje tej zelo delikatni skupini. Dejstvo, da so se države članice dogovorile, da se bodo z drugimi institucijami pogovarjale o proračunu, je zelo pomemben prvi korak, vendar pa to ni vse. Vidimo, da imamo težavo in to je sedaj vloga tega, te prve ocene. Imamo sistemsko težavo s proračunom in to ima posledice, ki ustvarjajo tudi fiskalne napetosti na nacionalni ravni. Prav tako to ustvarja težave, ki so povezane z gladkim delovanjem in izvajanjem evropskih politik. Imamo pa sistem, ki ni demokratičen in ni pregleden. To, je, to so sklepite prve ocene. Naslednji koraki pa so, kako odpraviti te težave. Argumente je potrebno še razviti, kot je gospod Lamasur ravno kar dejal, kar se tiče avtonomije in fiskalne soverenosti. Te, tu ne odzemamo tega državam članicam, ne dodajamo dodatnih bremen za davkoplačevalce. Želimo pa, da bi evropski proračun bil bolj avtonomen in bi ohranili mm, sprejemanje odločitev, ki naj bo na strani še vedno držav članic bo pa ta evropski proračun potem manjše breme za nacionalne proračune z evropskim semestrom. Smo uvedli, ne vem, če je to dobra odločitev, dodatno stopnjo z, z nacionalne ravni in to je še dodatno breme nacionalne ravni. In veliko krat se v nacionalnih državah smatra, da je vsak evro, ki je dan na evropsko raven iz nacionalnega proračuna, odzet iz kakšnega nacionalnega področja, naprimer sociale. To je popolnoma napak, ampak tako je. Ohranjamo pa soverenost držav članic. Pomembno je ohraniti tudi vse institucije vključene v ta postopek, ko vodimo to razpravo. Svet se je dogovoril za vzpostavitev te delovne skupine. Postopek ni bil enostaven, to je bil odziv in to je bilo na koncu pogajen o novem večletnem finančnem okviru. Sedaj pa moramo to razpravo z argumenti spraviti v nacionalne parlamente in v organe na nacionalni ravni, ki sprejemajo odločitve. Skupine lahko torej predstavijo argumente, različna stališča, različne predloge. Razprava z Evropskim parlamentom, ki jo predlaga Evropska komisija, pa se mora oditi tudi z nacionalnimi parlamenti, vključiti moramo nacionalne parlamente in tudi vlade v to. Sicer se bo morda ta sistemsk, to sistemsko vprašanje Evropskega proračuna spremenilo v politično vprašanje. In to bo potem seveda postalo zelo občutljivo vprašanje. Merci, vrai, ki... Hvala lepa res je, da je treba okrepiti odnose z nacionalnimi parlamenti in eh, nami. In na tak način bomo tudi eh, dejansko zagotovili eh, več vsebine za medparlamentarno konferenco. Gospod Verhovštat, izvolite. Hvala lepa čisto na kratko, kaj ti lahko samo še poudarim to, kar je eh, že povedal gospod Lamasur. Nadejam si, da bo gospod Monti sprejet s takim navdušenjem tudi na ravni koreperja, tako kot tu pred nami, kajti tam eh, se nahaja vozel celotnega problema. Čez dve uri, gospod Verhofstadt, čez dve uri. Upam, da se boste vrnili cel in zdrav iz eh, tega srečanja, ta, ki bo verjetno bolj zahtevno in težko težavno kot pa a, to naše, kajti poročilo skupine na visoki ravni povzema neko analizo, ki jo je že izvedla komisija oziroma parlament v številnih priložnostih in a, Eh, naslednja faza eh, v našem delovanju pa eh, bo veliko bolj zahtevna, kajti bomo morali sprejemati določene odločitve, se usmirjati v eno ali drugo smer, ta ali ona, ta ali ono, lastna ta sredstva so bolj primirna in zato, da se ne bomo znašli s sistemom, ki trenutno obstaja, kajti sistem, ki ga priporočamo že Eh, nekaj časa je to, da se povrnemo eh, k začetnemu sistemu eh, Evropske skupnosti iz leta 55-57, kajti potem v letih 70-80-90 smo sistem nekoliko spremenili in se bolj usmirili v med navednicami britanski sistem, ampak do, sicer sistem DDV-ja ni bil izvedljiv pred 30-35 leti, razen zgolj na, na ravni statistik, eh, ne pa dejanski ravni. In torej ta uh, revival se bo začel eh, z novim poročilom in gospod predsednik Monti se dobro tega zaveda in ve, da ob tistem priložnosti bo treba uh, sprejemati določene odločitve, ampak dokler predstavniki sveta ostanejo na krovu in sodelujo in potrjujejo poročilo, to je uh, novost mesta to je pomembno tega nismo še doživeli v preteklosti kajti gospod lamassoure verjetno se spominja na to kar se je dogajalo v preteklosti smo se samo nekako izražali dajali določene izjave ampak potem nismo imeli nekih eh, končnih sklepov to so bili so bila poročila a, eh, samo ene ali druge institucije zdaj pa imamo poročilo vseh treh eh, institucij skupaj hvala lepa C'est sagesse que de Ja, ta, ta uh, modrost uh, je nujna za uh, take projekte in to je nekaj neizpodbitnega. Zdaj bom predal besedo gospodu Levandovskemu, ki je uh, poročevalec uh, v našem odboru. Hvala lepa. Moram reči, da je gospod predsednik Monti bil sprejet z velikim navdušenjem tu v tej skupini in eh, naj priznamo tudi da gospod lamassoure od vedno je bil zelo navdušen zagovornik eh, take reforme tako kot tudi verhofstadt in eh, kalfin zelo je pomembno da se spomnimo tudi na logiko pogajanja za večletni finančni odkvir vsekakor trenutno stanje ni zelo navdušujoče ampak ton uvodnih besed marja monti kažejo na to, da a, smo se zelo oddaljili od tega, kar se je dogajalo v letu 2011. Dejansko a, gre za nek revolucionarni premik. A, ampak tudi revolucionarni premik, kar zadeva prihodke, recimo predvsem nove, eh, nova sredstva iz DDV-ja, kar je nekaj novega. Potem eh, Monti predlaga veliko, veliko poenostavitev eh, sistem, ampak tukaj beležimo tudi določen neuspeh, kajti bi želeli tudi nekako eh, izkoristiti priložnosti, ki bi jih lahko zagotovil, eh, zagotovil davek na finančne transakcije, ker pa nismo uspeli. Tam gre bolj za nacionalne fiskalne ukrepe. Potrebno bi bilo torej prispevati tudi k evropskemu proračunu. Beležimo tudi določeno fragmentacijo finančnih trgov v tem primeru, kar pa se ne bi zgodilo z okrepljenim sodelovanjem. Poročilo poročilo pravilno izpostavlja tudi konteksta. Tukaj imamo določene priložnosti, imamo določene ovire. Mislim, da s tem odpiramo pot za neko a, pravcato reformo, ampak hkrati moramo ponovno pridobiti zaupanje v evropske institucije in v dodano vrednost evropskega proračuna. To je nedeljivo. Eno mora hoditi z drugim, kajti drugače to je res nemogoča, eh, nemogoča misija, nemogoča naloga in sicer eh, nedavno dogajanje grške volitve sicer niso zelo obetajoče to pogledno, ampak naj vam želim veliko uspeha eh, in eh, vedite, da Evropski parlament bo sodeloval pri vsem tem. Hvala lepa. Imamo dva poročevalca, torej gospoda Levandovskega in gospoda Depreja. Izvolite. Hvala, predsednik. Gospod, Mon, gospod Monti je ravno kar poudaril, da dokument, ki je rezultat eh, dela te skupine, je eh, siv eh, dokument, neprivlačen dokument. Ampak ne, ni res. To, v to ste vložili veliko evropske, intelektualnega truda in dokument je zelo dobro razčlenjen. Ampak, torej, kar zadeva lasna sredstva, dedstva moram reči, da nisem eh, prepričan v to, da eh, lirizem, s katerim si nadejamo eh, imeti nova lastna sredstva, bo enako navdušenju, s katerim bomo napredovali tudi v prihodnje. Eni hočejo več sredstev, drugi manj sredstev za Evropsko unijo ampak nekateri bodo zlahka sprejeli predlog, da povečamo in da spodbudimo v večji meri lasna sredstva, drugi pa bodo bolj omahovali. In torej, ko ocenjujemo vprašanje lasnih sredstev, moramo vedeti, da to bo imelo določen vpliv za vrsto in naravo parlamentarnih razprav, ki jih bomo razvili med, dva, med nami. In eh, torej, če bomo zahtevali več denarja od sveta, potem bomo morali pravo debato o naravi in razsežnosti eh, zahtev, ki jih bomo podali napram našim državljanom oziroma sredstvom, ki bodo na voljo. In torej, gospod eh, Monti in prijatelji, naši kolegi sodelujo pri tej skupini, bi postavil tri vprašanja. Če sem pravilno razumel, predsednik, boste zdaj posredovali vrsto vprašanja skupini strokovnjakov. To vidim vidim na strani 32 z neko vrsto seznamov vprašanj, eh, ki jih boste eh, naslovili neke skupini strokovnjakov. Zdelo se mi je, da določena vprašanja, ki jih boste postavljali eh, tem strokovnjakom, ne zadevajo strokovnega znanja, ampak bolj politične odločitve. Zato me zanima narava določenih vprašanj, ki jih zastavljate. Lahko vam dam tudi nekaj primerov, kajti imam občutek, da so to bolj politične odločitve, ki so eksplicitno izražene v teh vprašanjih in ne moremo pričakovati od strani strokovnjakov, da zagotovijo določeno zakonitost eh, v svojih odgovorih. Potem, um, V vašem dokumentu se lotevate tudi nekega drugega vprašanja, na katero uh, nimamo uh, pravih pravcatih odgovorov. Doslej svet uh, tudi ni, uh, se ni pozitivno odzval na številne poskuse, ki ste jih uh, izvedli, ampak je primankovalo tudi ljudske podpore, uh, ki bi bila izkazana uh, za take pobude. Ampak vi ne odgovarjate na vprašanje, kako bomo pridobili to ljudsko podporo podporo. Zelo poudarjate določene elemente v kontekstu, katere strategije, ki jo je treba izvajati, če so. Če države članice nekoliko omahujo in kako bomo pridobili to široko uh, ljudsko podporo. To je vprašanje, ki se mi zdi ključnega pomena za uh, uspeh eh, te reforme, če sem pravilno razumel analizo, ki ste jo opravili v tem dokumentu. In še tretje vprašanje, ki. Uh, Eh, izhaja iz vaših, eh, iz vaših eh, zaključkov na strani 36 in tu ehm, me zelo vznemirja. Tukaj je zapisano, govorite o nekih izboljšavah trenutnega sistema, ki bi jih lahko a, enostavno a, zagotovili tako, da reformiramo način, kako se financirajo različne politike. Sicer imamo vrsto problemov, ampak vi si zastavljate vprašanje, ali bi bilo mogoče stvari izboljšati samo s tako spremembo in potem dodajate, ali pa je nujno najti neko rešitev, tudi tako, da reformiramo politike, ki so bile potrjene v okviru eh, večletnega finančnega okvira. In torej, gospod predsednik, kako daleč želite seči, kajti če eh, gremo nekoliko dlje, tukaj ne gre samo za vprašanje lastnih sredstev, ampak gre za drugo naravo, za samo naravo in za modus operandi pri nekaterih evropskih politikah. Ali želite seči tako zelo daleč ali je to samo retorično vprašanje? vprašanje ali pa imate že nek eh, vnaprej pripravljen odgovor na to vprašanje. Hvala. Hvala lepa. Zdaj bom eh, besedo predal eh, kolegicam in kolegom, ki se bodo prijavili k besedi, ki želijo podati kakšne pripombe našim gostom, gospod. Dakujem, predseda, dakujem, Mordeka. Uh, te analize, ki so Hvala lepa. Uh, hvala lepa, gospod Monti, za analizo v tem dokumentu. Uh, ste se osredotočili na bistvo bistvo vprašanje. Vemo, da danes Evropska unija ne razpolaga s sredstvi za to, da spoštuje lahko zaveze, ki jih je prevzela s svojimi strategijami. Sicer vaše analize so dokaj zapletene in to lahko potrdijo tudi naši kolegi. Pogajanja eh, so eh, v sklopu trialoga trajala kar 40 dni. Očitno pa Evropska unija ni sposobna pokriti svoje zaveze, ki izvajajo iz Lizbonske pogodbe pogodbe. Pred včerajšnjim smo imeli pogajanja z nacionalnimi parlamenti in smo prisluhnili tudi francoskim kolegom, županom in španskim kolegom, ki so nam povedali, da že nekaj let ne prejemajo plačil eh, strani Evropske unije in so morali se torej odločati za določena posojila. To ne spodbuja rasti Evropske unije. Zato moramo ustvariti pa, nek pameten proračun za Evropsko unijo, ki naj ji zagotovi uh, možnost, da spoštujemo naše obveznosti te, ki smo jih sprejeli, ampak ne tako, da bi povečevali davčne obremenitve za evropske davkoplačevalce in za, torej za državljane in podjetje Evropske unije. Če si ogledamo današnji eh, Eh, proračun, ugotovimo, da je nepregleden. Morda eh, bodo državljani nasprotovali trenutnemu sistemu, če želimo povečati sredstva Evropske unije, kajti vedno imajo občutek, kot da ta sredstva prihajajo samo iz nacionalnih proračunov, ampak na ravni Evropske unije imamo jasno strategijo in potrebujemo skupne rešitve za naše probleme, tako da uporabljamo sredstva iz skupnega proračuna. Danes bomo glasovali o uh, o analizi za rast za leto 2015. To je dokument, v katerem je izraženo naše, izraženo naše prepričanje. Tudi, to bomo nedvomno potrdili tudi zato, ker naš odbor odobrava to razpravo o lastnih sredstv, sredstvih, ampak morali bi spoštovati določena načela. In sicer davčna obremenitev v Evropski uniji se ne bi smela povečevati kot rezultat rezultat te reforme. Če bi prišlo do novih prispevkov Evropske unije, ne bi smelo priti do diskriminacij, ki bi lahko škodovale to ali ono državo članico. In poleg tega ne bi smeli predvideti prevelikih bremen za evropske državljane. Predvsem tukaj mislim na a, najšipkejše sloje prebivalstva. Tukaj imam v mislih DDV, kajti DDV lahko ima močan vpliv za bolj ranljive državljane. Kar pa zadeva izdatke Evropske unije, rekli smo, da bi se morali bolje sredotočiti na prioritete Evropske unije, na tiste sektorje, kjer lahko zagotovimo a, največji prihranek na skupni ravni. In in torej v tem primeru skupni izdatki so bolj učinkoviti. Imamo seveda določene strokovnjake, eh, specialiste tudi eh, na ravni ekonomsko-socialnega odbora, ki eh, zatrjujejo, da večkrat podjetja Evropske unije so disk, diskriminirane napram podjetjem iz tretjih držav ker mi izvažamo proizvode, ki v naši proizvodni verigi so a, Eh, nekako obremenjeni, ker eh, prihajajo iz eh, energetsko intenzivnih industrij. Zato si moramo ogledati tudi tisto plat, torej energetsko plat, potem tudi proizvajanje CO2. Moramo spodbuditi in podpreti naša podjetja, zato da bodo bolj konkurenčna. To bo ustvarilo pozitivno vzvodje in povezavi tudi z vprašanjem emisij CO2 bomo glasovali tudi povezano o lastnih sredstvih. To je rešitev, ki jo podpirajo tudi ekonomsko-socialni odbor in tudi vsi strokovnjaki na visoki ravni v Evropski uniji. Tako bomo odpravili tudi diskriminacije napram evropskim podjetnikom, ne samo na evropskem, tudi na mednarodnem trgu. Hvala lepa. Oui, Hvala lepa. Ja, eh, torej, eh, to vprašanje je zelo, zelo zahtevno in eh, zato seveda moramo zaželeti veliko uspeha tistim, ki se bodo šli naslednje predvolilne kampanje ob priložnosti naslednjih evropskih, evropskih volitev. Seveda upamo, da bomo takrat imeli bolj učinkovito Evropo, bolj uspešno Evropo, ampak za to seveda potrebujemo več denarja. In uh, seveda vem, da. Uh, moramo se osredotočiti na fiskalna vprašanja in to je v pristojnosti nacionalnih parlamentov ampak pravzaprav zdaj evropa mora biti obzorje za, vsa, za vse države in države morajo se prizadevati za to da najdejo neka sredstva ki bodo res evropske narave. Seveda, lahko, uh, eh, lahko, lahko, lahko glasujemo samo o izdatkih trenutkov, ne moramo pa glasovati o prihodkih. In uh, dejansko trenutno se osredotočamo samo na uh, plat izdatkov in torej potrebujemo neko politično voljo. Uh, Eh, nočemo sicer prestrašiti nikogar, ampak prej ali slej bo potreba pokazati neko politično voljo za to, da eh, pride do nekega preboja. Eh, vprašanja so seveda izredno zahtevna, seveda moramo poenostaviti stvari, vse mora biti pravično, ampak kaj to pomeni? Kaj to pomeni, da bomo dolo, dodali eno točko DDV-ja recimo? Ali bodo to davki na mejah, recimo za, kar zadeva CO2, ali bomo imeli konec koncev nek davek na finančne transakcije, ampak države se razhajajo, moramo biti pragmatični glede tega, kar lahko skupaj postorimo, potrebujemo ta lasna sredstva, potrebujemo nek sistem eh, daj dam in eh, seveda to, kar je zahtevala gospa Tačerjeva pred eh, tolikimi leti, je absolutno nesprejemljivo in moramo torej hitro najti neke nove formule za to, da napajamo proračune Evropske unije. Najlepša hvala. Zahvaljujem se gospodu predsedniku, pa tudi vsem poslancem in poslankam, ki ste tukaj v tem odboru. Seveda ta Evropska komisija ne more več končati, kot ste obrazložili to poročilo, še vedno ni ne vem kako privlačno. To vprašanje ne more več čakati. Yeah. Ja. Fifty Shades of Grey, bi lahko rekli. Odločili ste se za čim širši pristop, širšo analizo. Sicer bo težko razrešiti vprašanje pravičnosti in enakopravnosti. pri lastnih sredstvih bo vedno pomembno vprašanje pravičnosti za majhne davkoplačevalce. In res je, da bi morali pri tem sodelovati tudi nacionalni parlamenti. Sam sem bil res eh, presenečen nad pomankljivim znanjem, ki ga ima poslanci v našem parlamentu, pa tudi na našem ministrstvu za finance. Mislim, da moramo biti potrpežljivi do določene mere. tudi gospod Brej zastavil vprašanje glede tega splošnega pristopa. V sklepih sem nekaj prebral, glede tega imam dvoje vprašanj. Morda se to vprašanje zdi retorično. Ali naj sploh govorimo o dohodkih ali pa naj govorimo tudi o izdatkih? Zdi se to res retorično vprašanje in to pomeni, da ni pomembno le financiranje politike Evropske unije, ampak sama evropska politika na tem področju. Vem, da ste se odločili za širši pristop, vendar pa se morate vprašati, ali ne boste tam odprli tudi panorine skrinjice. Drugo vprašanje, ki se ga sprašujem, pa je tudi bistveno pomena. Mislim, da je vsak proračunski sistem vezan tudi na časovne roke. Izvesti je treba to, kar obljubljamo in to so težave, ki jih imamo trenutno pri izvajanju proračunskega sistema. Številne države članice pravijo, da, da, to bi mu storili, potem pa tega ne naredijo. To je gotovo vezano tudi na ločene sisteme zavez in plačil. Presenečen sem, da ni tukaj nobene omembe časovne doslednosti in pa tudi doslednosti v smislu obljub in izpolnjevanja teh obljub. V zadnjih letih je prišlo do zamud pri plačilih Tudi ta odbor pravi, da smo zdaj že v plačilni krizi, to vedno bolj pogosto je tudi izven okvirov delati. Odbora. Ogledati si moramo tudi samo zakonodajno tehniko, tako da bomo sistem izboljšali, da bo deloval. Hvala. Ja. Merci, Najlepša hvala, gospod Zani. Grazie, hvala, predsednik. Zahvaljujemo se profesorju Montiju in njegovi skupini za upravljeno delo. Tako kot eh, je tudi sam povedal, je to še splošni pristop, eh, se še ne spuščamo v eh, podrobnosti, v bolj konkretne zadeve in upamo, da v naslednjih etapah bomo naglo prišli tudi do nekih predlogov, kajti mm, to potrebujemo. Ampak, naj eh, podam neko pripombo in eh, naj se navežem na to, kar je že povedal gospod Lamasur glede lastnih sredstev v evropskem proračunu. Eh, to, eh, kar je na tapeti, je pravzaprav bistvenega pomena za eh, kredibilnost, eh, za verodostojnost eh, Evropske unije. Če ne bomo uspešni pri tem, bo zelo težko eh, obrazložiti ta neuspeh državljanom, bo zelo težko najti sredstva za financiranje evropskega proračuna računa in problemi, ki jih že danes imamo in ki so zelo, zelo hudi. Gospod Tang je omenjal problema plačil, da ti problemi bodo postali vedno neznosnejši in bodo privedli do a, propada in eh, upam torej, da države članice bodo uspele najti nek dogovor eh, v zvezi s to zelo pomembno tematiko. In eh, ne razumem, zakaj do danes še niso našli takega dogovora, kajti tukaj znotraj tega parlamenta ugotavljam, da obstaja široka večina za to, da zagotovimo evropski proračun z lastnimi sredstvi, recimo z nekim davkom na finančne transakcije ali pa davek na emisije CO2. Eh, ampak potem v državah članicah eh, obstaja še vedno eh, ta, ta, ta, ta zelo omejena miselnost in samo zavračamo vse predloge. To smo videli to tudi v sklopu proračunskega postopka za leto 2015, kjer smo imeli več sredstev za leto 2014 in države članice so sklenili, da ta sredstva enostavno dajo v svoj žep in odnesejo domov, namesto da bi s temi sredstvi poskusili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 Um, rešiti problem neporavnanih obveznosti. popolnoma soglašam tudi s tem da ne samo države članice morajo posredovati pozitivna sporočila ampak tudi mi sami moramo izvesti nek, um, neko razmišljanje. imamo vprašanje v vašem poročilu moramo si ogledati plat izdatkov in plat prihodkov. Ta, to razmišljanje mora biti poglobljeno moramo izvesti analizo tudi samih izdatkov uh, ki uh, jih uh, opravimo, eh, ki jih eh, izvedemo s temi sredstvi. Italija, vemo, dobro vemo, ampak to ni edina država, ni, eh, je ena izmed tistih držav, ki ne uporabljajo učinkovito teh sredstev. Torej, predem se posvetimo prihodkom, moramo ustrezno razmisliti tudi o izdatkih, o tem, kako uh, uporabljamo ta denar. Če ta denar, ki ga porabimo, ustvarja vrednost na, uh, konkretno na terenu, moramo uh, ugotoviti, da je evropski proračun ustvarja neko dodano vrednost v primerjavi z nacionalnimi proračuni kajti drugače nobena država članica ne bo pripravljena zagotoviti eh, evropskemu proračunu eh, dodatna sredstva. in naj zaključim še z neko zadnjo točko. Eh, kar zadeva predloga, recimo eh, davek na finančne transakcije, carbon tax, to sta dva čudovita predloga, kajti na tak način bi eh, lahko proračunu zagotovili konkretna lasna sredstva, tudi predsejšnja sredstva, če bi ta dva davka ustrezno strukturirali, ampak to bi nam zagotovilo tudi možnost, da, da obdavčevanje prestavimo z, z državljanov, torej z, naprimer, DDV ja in povečevanja DDV ja, kajti v trenutku, ko je poraba že itak nizka, potem nima smisla, da povišujemo DDV niti samo za eno točko, na tak način bi lahko še bolj oškodovali porabo, eh, ampak eh, bi lahko obdavčili škodljive dejavnosti, naprimer tudi okoljsko škodljive dejavnosti, naprimer s tem davkom na emisije CO2, eh, tako da bi recimo upoštevali tudi moralno plat oziroma finančne špekulacije bi lahko obdavčili, to bi lahko bilo zelo zanimivo zanimivo. Drug predlog bi lahko bilo tudi to, da razmislimo o tem, da um, določena sredstva um, unesemo v proračun tako, da obdavčimo trenutno nezakonite dejavnosti. Nekatere države članice Eh, eh, so se že odločali o tem, da določene dejavnosti so postale nezakonite, kot naprimer prostitucija oziroma lahke droge. Lahko bi se držali recimo tudi um, tudi eh, naprimer tega, kar se je mm, nedavno dogodilo v Združenih državah. Tudi o tem bi lahko razmislili. Ampak torej, eh, to delo v zvezi z lasnimi sredstvi za evropski proračun napreduje čim hitreje, to je bistvenega pomena. Večkrat kotavljamo, da Evropska unija, ko govorimo o teh temah, je relativno počasen birokratski stroj. Kaj ti tukaj, kar je na tapeti, je naša kredibilnost stabilnost, vse smo zaigrali, gre za zelo pomemben vidik, govorimo o naložbah, ampak prvi vir letnih naložb za Evropsko unijo je prav njen proračun in torej je res bistvenega pomena, da delamo v to smer. Hvala. Merci, Najlepša hvala, gospod Džoti. Grazie, eh, hvala, predsednik, hvala profesorju Montiju in delovni skupini. Zahvaljujemo se vam za vašo predstavitev opravljenega dela, ker tako kot so povedali vse ostali, vsi ostali kolegi, je nedvomno ta a, svežen, a, ta dokument, a, dokument, ki a, ni zaključen, ampak odpira novo, nov scenarij za Evropo in torej ima posebno težo. Uh, gre za uh, uh, tudi uh, zelo pomemben uh, politični izvor, uh, izhaja torej iz te vaše skupine na visoki ravni in, skupin, in skupina na visoki ravni je bila ustanovljena na podlagi nekega sporazuma, ki je bil podpisan v prejšnjem uh, sklicu med komisijo, svetom in parlamentom, zato da bi se lotili te teme. To je pomembna tema, ker neposredno vpliva celo na življenje državljanov, kajti tema denarja, obdavčevanja, to so elementi, ki eh, pač, pač pravzaprav otrujejo sami eh, zgradbi držav, države kot take, v, vsaj v eh, zahodni kulturi. Torej, delo, ki ga morate opraviti, terja nedvomno veliko ustvarjalnosti in tudi veliko poguma. Morda ne toliko ustvarjalnosti, kot je, kot je bila omenjena v zadnjem prispevku, ampak prav gotovo boste potrebovali, do, potrebovali dobro dozo ustvarjalnosti in poguma. Tako kot ste rekli vi, eh, predsednik, da je ta dokument še nekoliko siv, eh, ne zelo privlačen. Nedvomno ste opravili zelo podrobno, zelo natančno delo, zelo natančno analizo, ampak eh, kar primankuje je še vedno neka perspektiva za prihodnost. Ampak kljub temu. Pa moram reči, da v Evropi, v parlamentu in eh, v našem odboru doživljamo trenutek, ko je treba sprejemati zelo pomembne odločitve. Naprimer, pred nedavnjem je prišlo do nalo Junkerjevega naložbenega načrta, dokumenta za fleksibilnost in ne samo po mojem mnenju, ampak po mnenju mnogih, to niso zadostni instrumenti. Videti je, da poskušamo v vedno večji meri, in to je perspektiva, ki mi ni všeč, poskušajo v vedno večji meri najti neko pot za rast in razvoj naše celine zunaj eh, evropskega proračuna. Medtem, ko po mojem mnenju bi morali ostati znotraj meja evropskega proračuna. To so samo neka razmišljanja. Ampak bi vam postavil tri kratka vprašanja, bolj v zvezi z metodo, kot pa s samo samo vsebino, zato da bom, razum, da bom razumel, kako bomo delali od tega trenutka dalje. Prvo vprašanje. To so skoraj tudi že neke, neke sodbe, po katerih vas sprašujem. Poskusite torej si zamisliti neke, perspektive. Mislite, da mimo eh, časovnice, ki so si jo je zadala komisija, mislite, da bomo sposobni, da bo parlament, svet, eh, komisija, da boste sposobni priti do oblikovanja novega sistema lastnih sredstev do konca ehm, tega parlamentarnega sklica, torej do konca te zakonodajne dobe. Drugo vprašanje, ki vam ga zastavljam, je naslednje. Vi ste bili tudi predsednik italijanske vlade in ste torej tudi eh, obiskovali Evropski svet. Katere so države, ki so bile najbolj pripravljene na sodelovanje doslej in torej tiste države, ki bi lahko bile med navednicami zaveznice pri delu, ki ga bomo morali opraviti? In še tretje vprašanje prav v zvezi z delovno metodo, za katero se boste odločali vi, vaša delovna skupina. Torej, ko boste začeli nekako uh, obarvati dokument, tako kot ste vi rekli, potem boste prišli na plano z nekimi predlogi, ki jih bomo mi um, izvajali, o katerih bomo lahko razpravljali, bomo imeli določene predloge, med katerimi bomo izbirali najboljše, ali pa kako si zamišljate ta prihodni dokument mimo vsebine kot take, pa kako si zamišljate strukturo tega dokumenta, ki ga boste predstavili leta 2016. Najlepša hvala, le postopkovni komentar ob 11 ali pa ob 11.05 moram zapustiti ta sestanek. Še čisto zadnji govorci na seznamu, čim hitrejši in čim bolj jedrnati budite, gospod Margar. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se gospodu Montiju za predstavljeno poročilo. Kot so povedali številni kolegi, je to očitno izhodišče V tem smislu je poročilo tudi ustrezno, vendar pa bo treba na tem še delati, poročilo razvijati in upoštevati tudi nekatera tveganja. To je dobra začetna točka, vendar je treba sprejemati tudi usmeritve in jasne strategije za jasno izrazito evropsko podporo. gre za sodelovanje in ravnoteže moči med državami in članicami, seveda številni želijo prispevati čim manj v proračun, od njega pa tudi čim več pridobiti. Ni tukaj vedno situacija, v kateri pridobijo vsi, kot je povedal gospod Lamasur. Najbolj premožne države članice se kar naprej upirajo strukturi Evropske unije in pa upravljanju Evropske unije in to velja tudi za Evropsko komisijo. Samo umevno se zdi, da imajo najprej možnejše države članice tudi največji koristi od te situacije. Ni sprejemljivo, da Evropska unija še naprej deluje brez plačevanja računov. Tukaj nastaja realen dolg do naših državljanov, znanstvenikov, študentov, poslovnežev, vsem dolgujemo denar in imamo kolektivno odgovornost do teh ljudi. Tudi če o tem veliko govorimo, očitno zaenkrat nismo bili smožni doseči nobene spremembe. V tem kontekstu je tudi sam izraz lastna sredstva nekoliko vprašljivo. To pravzaprav niso lastna sredstva, to so nacionalna sredstva, v celoti nacionalna. Edini način, da premustimo te težave in izidemo iz te situacije, da izkažemo dovolj poguma in ustvarimo resnična evropska lastna sredstva. Če si želimo to doseči, bomo morali tudi spremeniti sistem. Najlažje bi bilo, da bi uvedli neke nove koncepte, nove oblike obdavčitev, pri katerih bo že od samega začetka jasno, da gre tukaj za evropska sredstva. Vse države članice bi morale delovati v tem primeru zgolj tehnično, zbirati ta sredstva, ne pa da bi prevzemali lastništvo nad davki. Kot trenutno. Gospod Monti, upam, da bomo lahko konstruktivno sodelovali pri doseganju ciljev tudi tega odbora. Govori se tudi o enostavnosti, transparentnosti, prevzemanju odgovornosti in pravičnosti. Pa še nekaj je bolj pomembno po mojem mnenju. Legitimnost. Novi sistem mora biti legitimen. Ne smemo se bati odločitev, moramo biti zmožni odločitev sprejeti, ne da bi nas skrbeli protievropski nacionalistični odzivi v polni meri moramo biti entuzijastični evropejci in se zavedati, kaj to pravzaprav pomeni. Smo v položaju, ko lahko delujemo učinkovito in prispevamo k konkretnemu sistemu lastnih sredstev v Evropi. Lepo se vam zahvaljujem za predstavitev, čestitam vam za delo v delovni skupini. Jasno je, da ste vložili veliko truda v ta projekt. Prejšnji govorac je omenil nekaj pomembnega. Morda bi res morali razmišljati o danski definiciji lastnih sredstev v evropskem kontekstu, pa tudi v kontekstih držav članic. Mislim, da prihaja do določene zmede v državah članicah, kaj pravzaprav sploh pomenijo lastna sredstva. Morda bi lahko imeli bolj javno razpravo o tem, tako da bi o tem obveščali tudi ljudi. To bo ne nazadnje tudi učinkovalo na davkoplačevalce v posameznih državah. Vsi vemo, da je bistvenega pomena, da obravnavam tudi vprašanje dohodkov, neplačenih računov, kopičenja teh neplačenih računov. Vlastne sredstva res moramo predstaviti v osrče razprave. Razpravljati je tega treba tudi širše, v širšem kontekstu usmeritev našega gospodarstva, ko razmišljamo o količinskem sproščanju, o Junkerjevem načrtu. Mislim, da je treba vse to povezati tudi v nekoliko bolj dolgoročno razsežnost, kako bo vse skupaj učinkovalo na gospodarsko politiko. Bistvenega pomena za vse države članice je, da zagotovimo tudi fiskalno soverenost v posamezni državi članici in želimo veliko uspeha pri reševanju te zagate in ko boste prišli do rešitve, nam jo prosim sporočite. Hvala. Merci. Dernier intervenant. Najlepša hvala še zadnji govorec, to sem jaz eh, dve pripombi, seveda vlastne sredstva bi nam morali omogočiti plačati neplačane račune na Evropski komisiji. Če bomo imeli Evropski fiskalni sistem, pa vseeno ne smemo povzročati dodatnih stroškov za davkoplačevalca. Za vsak dodatni evropski davek bi morali imeti tudi določene olešave v nacionalnih davčnih sistemih. Trenutno smo v dobi globalizacije in vsa sredstva, ki imajo vpliv na kopičenje računov, obenem tudi manjšajo možnost ustvarjanja delovnih mest in pa zavirajo gospodarsko rast. Zdaj pa predam besedo še vam, eh, gospod Monti, za ti dve minuti, ki jih imate še na voljo za odziv. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se vsem poslankam in poslancem, ki ste podali svoje pripombe in vprašanja. Dovolite mi, da predvsem nekaj splošnih vidikov, na katere ste upozorili, bom čim krajši. Prav gotovo pa bom preučil čisto vsak vidik vaših pripomb, to bomo uporabili tudi kot material za dodatni razmislek. Več vas je omenilo politično temeljno naravo tega vprašanja. Kot je to omenil gospod eh, Artui, je bistvenega pomena, da se soglasno odločamo glede obdavčitve na Evropskem parlamentu in to res, s tem se res dotikamo vprašanja, ki je bistvenega pomena v smislu identitete, zgodovine in pa same sestave Evropske unije. Vendar mi dovolite, da nekoliko omilim entuzijazem, vsaj z našega vidika. Mislim, da moramo podariti, da je to neto prednost za naš sistem, ravno iz razlogov medinstitucionalne diplomacije. Vidim in razumem, kako Evropski parlament in nacionalni parlamenti morajo in so tudi najbolj zainteresirani za razmišljanje o tej novi razsežnosti Moje tri je kolegi v skupini, gospod Lamasurov, gospod Kalf in pa gospod Prhovstad so podali svoje pripombe, s katerimi se seveda v celoti strinjam. Navezal bi se le na to, kar ste povedali nekateri, kar so povedali nekateri kolegi in na to še vi, poslanci. Mislim, da se moramo vrniti k nečemu, kar je obstajalo na samem začetku, v 50-ih, 60-ih letih prejšnjega stoletja. Govorili bi lahko celo, čeprav raje ne preč na glas, o tem, da vsi delujemo na ravni Evropske unije, nekateri na ravni držav članic, delujemo v smeri strukturnih reform. To je v določeni meri pravzaprav delo v smeri proti reformam. V preteklosti so bile nekatere stvari bolje strukturirane, imeli smo tudi boljšo arhitekturo upravljanja, kot je ta, ki smo jo dobili poznaje. In podoba 28. povezavi za gospod Thatcher. Mislim, da se le nekatere zahteve izpolnjujejo tudi pri enakosti med spoloma. Mislim, da se tehnica ponovadi previša bolj v eno smer, vendar pa si ne bi želeli, da bi se te težave še stopnevale na ravni 28 držav članic. Še posebej se zahvaljujemo obima stalnima poročevalcema, gospodu Levandovskiju, ki se mu zahvaljujem tudi za prvotno udeležbo v imenu Evropske komisije pri delovni skupini na visoki ravni za lastna sredstva. Zahvaljujem pa se tudi gospodu Depreju. Gospod Deprej nam je zastavil tri specifična vprašanja. Če sem prav razumel, ne razume čisto dobro, zakaj zastavljamo ta vprašanja strokovnjakom, če pa so te vsebine zelo politične. Gospod Zdeprej, mislim, da ste dobro dojeli ravno izvirnost tega postopka sodelovanja strokovnjaki. Naj povem to še v angliščini. Ni se nam zdelo, da potrebujemo strokovno stališče tudi glede posameznih tehničnih rešitev. Kaj so lastna sredstva, kaj so plusi, kaj so minusi. Znotraj različnih institucij imamo res veliko strokovnega znanja na razpolago o te namene. Osko garlo pri preučevanju neuspehov v preteklosti, prav gotovo ni bilo tehnične narave. Ni šlo tukaj za strokovno znanje o davčni politiki. Jasno pa je, da če pretekli ukrepi v smeri reform niso bili uspešni ali pa se sploh niso začeli, je bilo to tako zaradi nekih drugih razlogov. In zato se popolnoma strinjam s tistimi, ki ste govorili o širšem kontekstu kot eh, v kontekstu naše obravnave. Specifično nas zanima, kako bi lahko bolje spoznali, kaj so bila uska grla v političnih pristopih v preteklosti, v procesu sprejemanja odločitev, v procesu metodologije sprejemanja odločitev. Zato smo navedli zahteve za javne razpise. za udeležbo strokovnjakov. V te razpise smo vključili tudi vidike politične ekonomije. Lahko omenim naprimer delo, ki sem ga upravljal za predsednika Barosa v letu 2010 na področju enotnega trga. Neskončno število poročil imamo, v katerih je zapisano, kaj je treba storiti za to, da bomo zaključili delo na enotnem trgu, da bomo zagotovili večjo dinamiko na enotnem trgu. To ni tako zanimivo. Bolj zanimivo je ugotavljati, zakaj kljub temu, da je prišlo do pogostih priporočil, nekaterih predlogov nismo nikoli upoštevali in izvajali. V našem poročilu smo skušali doseči nekaj podobnega in zato toplo pozdravljamo dejstvo, da so nam institucije omogočile sestavo delovne skupine, ki je seveda zelo politična. In to pojasnjuje tudi, zakaj iščemo strokovno znanje pri teh vprašanjih. Glede širšega konteksta si prav gotovo ne želimo odpirati pandorine skrinice, kot je dejal gospod Tang. Ko se odločimo za širok pristop so tukaj vedno težave z razmejitvijo, razen če želite postati prav enciklopedični in poskrbeti za to, da se nobeno priporočilo nikdar ne bo upoštevalo. Mislimo, da obstaja večja možnost, da bi nas jemali resno, ko bomo oblikovali te predloge, če bomo sledili dvema ključima konceptoma. Politizacija pa še nekaj druga. Bil sem uh, komisar v letih 96 do 97, eh, takrat smo delali na usklejevanju davkov, to je bila še ena nemogoča naloga, no še dobro, ker sicer drugače delo sploh ni zanimivo. Kako smo nemogoče pretvorili v konkretne rešitve na svetu decembra, 1. decembra 1997, z kodeksom ravnanja za obdočitve podjetij, pa tudi z nekaterimi bistvenimi načeli za obdočitev prihrankov. To smo dosegli tako, da smo močno politizirali to temo, pritiskali smo na finančne ministre, tako da so bili v rahli zadregi. Spoštovani gospod predsednik, bili ste med temi ministri, morda ne ravno točno takrat. Finančni ministri kot tudi predsedniki vlad so takrat vsak dan govorili o potrebi potem, da se ustvarjajo, spodbujajo nova delovna mesta. Sami pa smo dejali, no vendar, če boste ohranili sistem, v katerem se ne nadzira davčna konkurenčnost, kjer se obremenitev v davčnem smislu prenaša niže, niže, niže, niže, obremenitev v smislu prispevkov davkoplačevalcev pa se je le viša, potem tukaj prijo do težav. Treba je bilo torej prejti od besede k dejanjem. Še druge dobre zamisel pa je bil svežen, tako da je vsaka država poleg tega grenkega zdravila dobila za posladek še neko spodbudo. Nočem tega poenostavljati, vendar menim, da vsaka manjša izkušnja doprinese k boljšemu razumevanju zadev. Potem pa še drugo vprašanje gospoda Žerara Deprea. Ljudska podpora. To bo zelo težaven izziv, seveda. Vendar menim, da. je del tega procesa tudi nekaj, kar morda ni najbolj prijazno obstoječim akterjem v procesu osnovanja Evropske unije in sicer to, da je treba razkrinkati nekatere nedoslednosti, na kar je upozoril tudi gospod Tang. Nekatere časovne nedoslednosti. V bolj ljudskem izrazju to pomeni, da govorimo da, naredimo pa tega ne. To velja tako v nacionalni konteksti, kot tudi na evropski ravni. Nikakor nas ni strah tega, da bi izpostavljali primere, v katerih res menimo, da je treba to spremeniti. želje po širšem kontekstu. Ste izrazili številni med vami, tudi gospa Arijada. Gre za širši kontekst v gospodarskem smislu. Treba je ugotavljati, kako sta vprašanje proračuna in lastnih sredstev vezani na gospodarsko situacijo. Kakšno vlogo ima za ta vidika lahko v gospodarstvu? Potem pa še gospod Mangal. Legitimacija bo seveda zelo težavna v našem legitimnosti, zato mislim, da bomo morali na koncu v poročilo vključiti ne le evropske institucije, ampak razmišljati tudi o uvedbi nekoliko bolj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 l'onorevole. Eh... Gospa Zanni in Viotti pa sta na različen način oba pozvala k temu, da izkažemo ustvarjalnost in k temu, da izkažemo pogum. Upam, da ne bo, nam, nam ne bo primankovalo poguma. In tudi k temu, da opravimo neko analizo izdatkov Torej, gospod Zanni, naj povem, da mi se želimo držati mm, določene smernice in eh, dati tudi občutek in vtis, da ne želimo širiti svojega mandata samo zato, ker eh, nam je všeč podati svoje mnenje o ne vem koliko različnih temah, eh, za katere nas niste povprašali. Ampak mislimo, da je to treba opraviti, da je to naša dolžnost, da če je potrebno razširimo področje naše analize, vendarle pod ustreznim nadzorom kolegov v tisti meri, ki je pač potrebna za to, da zagotovimo razumne, poglobljene in prepričljive odgovore na, eh, na področju lastnih eh, sredstev. Ne bomo govorili o celotnem vesolju, ampak ne bomo govorili zgolj samo o tehničnih vidikih lastnih sredstev, kaj ti drugače ne bi zahtevali od nas, da se lotimo tega dela, če bi želeli, da se lotimo samo tehničnih aspektov. Gospod Vjoti je. Torej, naj, naj mu odgovorim, da prav gotovo bo nastopil tisti trenutek, ko bomo pobarvali to risbico, da neki ne bo ostala samo črno-bela. Ampak um, prav gotovo bomo imeli konkretne predloge, bomo oblikovali torej neke predloge, o katerih bodo verjetno vsi razpravljali, kaj ti. Uh, Eh, dogovore najdemo eh, takrat, ko eh, se vsi pogovorimo o nečem in ne samo, ko samo ena stran popusti za splošno korist, ampak vsaka stran mora čutiti, da je nekaj pridobila. Bom dobro razmislil o vašem drugem vprašanju, katere so tiste države, za katere mislim, da bodo bolj pripravljeni sodelovati. Vam ne bom odgovoril kar tako zdaj v tem trenutku eno uro preden nastopim pred koreperjem, ampak ne bom pozabil na vaše vprašanje. In predsednik. Eh, Spoštovani predsednik, zabeležil sem si tudi vaše pomislike in tudi strinjam se tem, da ne smemo iskati nekih fiktivnih sredstev, s katerimi bomo le povečali fiskalno breme na naprimer posamezno podjetje. Prav tako se strinjam z vami, da se Evropska unija sooča z hudimi konkurenčnimi težavami, ki še niso razrešene. Poskrbeti moramo seveda na ustrezen način za proizvodnjo in ustvarjanje novih delovnih mest. Najlepša hvala, gospod predsednik, da ste sprejeli to nemogočo zadolžitev. Vse poslance in poslanke v odboru budžet, ste prepričali, da se boste tega lotili. No, upam pa, da bomo lahko to tudi razrešili, da res ne bo tako nemogoče, kot zdaj pravimo. Najlepša hvala in so srečo. mes chers collègues je vous invite à regagner vos places car nous Spoštovane kolegice in kolegi, prosim vas, da zasedete mesta, zato ker nas še vedno čaka kar nekaj točk na današnjem dnevnem redu. Gospod Fernandeš, vi nadaljujete. Vendar pa je žal gospod Fernandeš izginil. Ga lahko poiščemo? Bien. Monsieur Depré. Dobro, potem pa gospod Depré. Bi si vi želeli predstaviti vaš dosi? Gre za načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2016, oddelek 1 parlamenta. Euh, pardonnez-moi, monsieur le président, j'ai été distrait, mais ça signifie qu'on est déjà au point 10. No, če prav razumem, smo že pri točki 10. Da, to pa zaradi tega, ker poročevalca za točko 9 trenutno ni. No, dobro, potem sem prav razumel. Gospod poročevalec, čakamo vas vendar, Jose. Treba je govoriti. To sem poskušal eh, storiti, za to poskrbeti, ampak ni šlo. No, gospod eh, Fernandez, pri točki 9 smo. Zdaj eh, ste imeli nekaj časa, prav gotovo, da se pripravite. Izvolite. Torej. Gre za smernice za proračun za leto 2016 od delek 3. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ponovno bom govoril v portugalščini. Najlepša hvala. Namen tega poročila je izkoristiti priložnost in se obenem opreti tudi na osnutek proračuna Evropske komisije. Smernice so za Evropsko komisijo velik izziv in Evropska komisija načrtuje predlog proračuna v mesecu maju. In upam, da bo ta proračunski predlog odražal tudi naše pomisleke, našo politiko in želje. Te smernice so vezane na naslednje. Težave s plačili naj bi razrešili. Ko govorimo o plačilih, je bistvenega pomena, da se govorimo tudi glede plačilnega načrta. Prvi medinstitucionalni sestanek bo marca in eh, tam moramo res razčistiti to vprašanje tudi med letom 2015. Govorimo o proračunu za leto 2016, ki bo seveda odvisen od teh omejitev in ugotovitev. Sestava proračuna ima jasne implikacije in ukolikor bi bilo to mogoče, mislim, da moramo takšno jasnost, transparentnost tudi ohraniti, tudi za naše državljane, Opredeliti moramo naše prioritete in jasno pokazati, da bo evropski proračun pomenil dodano vrednost. To je zelo pomembno. Predvsem gre za naložbeni proračun, v katerem bodo administrativni izdatki znašali le 6 odstotkov celote. Glavno pri tem so trije e employment, enterprise, entrepreneurship, torej zaposlovanje, podjetništvo poslovni duh. Navezati se moramo tudi na Evropo 2020, kjer je veliko govora o ugodnem okolju za MSPE. Ko govorimo o podjetništvu, pogosto govorimo tudi o inovacijah, raziskavah, o programih, ki jih podpiramo, naprimer obzore 2020 in pa kosme. To sporočilo bi si želeli posredovati. Prav tako so pomembni strukturni skladi pri doseganju teh ciljev. Jasno je, da je pri zaposlovanju še posebej pomembno zaposlovanje mladih. Imamo programe, ki so usmerjeni v reševanje teh težav, posebej programe za mobilnost. Mobilnost je bistvenega pomena. V Evropski uniji so številna prosta delovna mesta, ki se pojavljajo vsak dan, obenem pa še vedno vlada visoka stopnja brezposobnosti. To je paradoks in zaradi tega imamo zdaj priložnost, glede na to, da obstajajo prosta delovna mesta, glede na to, da imamo razpoložljive človeške vire, da na nek način poenostavimo delo potencijalnim delodajalcem in jim omogočimo, da tudi zaposlijo te mlade. To bo dobro za naše gospodarstvo. Imamo tudi programe za tiste, ki niso več tako zelo mladi, torej niso mlajši od 30 let. Tudi za njih potrebujemo konkretne projekte, s katerimi jim bomo pomagali, da storijo korak naprej. In med temi prednostnimi nalogami ne smemo pozabiti tudi na pomen socialne solidarnosti. poskrbeti moramo tudi za boje proti revščini. To je še en cilj znotraj strategije obzore 2020. Poskrbeti moramo za notranjo solidarnost, za uporabo strukturnih skladov, za dober profil in tudi socialna in teritorijalna kohezija naj bi posebljala to solidarnost pri soočanju s težavami v naši soseščini mora Evropska unija še kaj narediti, zagotoviti naprimer humanitarno pomoč, kar naprej podarimo deso, da smo tudi največji donator na svetu. Tega se moramo zavedati. Tudi zunanja razsežna solidarnosti je bistven element našega dela. Tako notranja kot zunanja solidarnost pa sta vezani na še enega izmed naših ciljev. Varna Evropa. Upam, da bo proračun za leto 2016 vseboval novi naložbeni načrt, ki je v pripravi, to je Junkerjev načrt. Sklic na to je v mojem poročilu. Pa še nekaj je pomembno. Junkarjev načrt je nekaj, kar bi moral dopolniti proračun Evropske unije, nikoli pa ne bo moglo nadomestiti tega proračuna. Ta proračun bi moral biti nekako samoumiven. Imamo določene zaveze, poskrbeti moramo za določene plačila in le, če bomo spoštovali te zaveze, bomo kredibilni. To je edina osnova, na kateri lahko gradimo zaupanje. In zaveze, še posebej v večletnem finančnem okviru za obdobje 2014-2020, mora postati realnost. Evropski programi in partnerski sporozumi z državami članicami, to je nekaj, kar moramo izvajati. Leto 2016 pa mora biti tisto leto, ko se bo to začelo dogajati. Leto, ko bomo dosegli tisto hitrost, s katero bomo zapluli v izvajanje večetnega finančnega okvira od leta 2014 do 2020. Vsa vprašanja vezana tudi na odobritev plačil je treba razrešiti, te odgovornosti izpolniti, spoštovati. Znotraj potrebujemo tudi soliden plačilni načrt. Upam, da bomo tega dobili k malu. V letu 2015 imamo zadnjo priložnost, da se dogovorimo glede tega plačilnega načrta. Nespremljivo je, kot smo to že večkrat omenili, da za to ne poskrbimo. To je res žalostno sporočilo, ki ga posredujemo naprej. 25 milijarde evrov neplačenih računov v letu 2014. Ta primer nima precedensa. Glede rešitve te situacije v prihodnosti, pa upamo, da bo leta 2016 večletni finančni okvir že odražal našo pripravljenost, politično voljo, da izpolnjujemo te zaveze. O tem smo se pogovarjali tudi zdaj med razpravo o lastnih sredstvih. Thank you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 komisija mora narediti nekaj, kar bo olajšalo naše delo glede splošnih določb. Pripraviti morajo operativni program in nasloviti naše pomisleke. Prav tako mora svet tudi spoštovati svoje obveze, tako da bomo spet si povrnili zaupanje državljanov, ustvarjali rast in delovna mesta in bomo imeli Evropo, ki bo resnično pokazala solidarnost navznoter in navzven. Politične skupine mi bodo pripravile, mi bodo pomagale pri pripravi tega poročila, na to se zanašam. Kolikor bo to možno, pa upam, da bodo spoštovale strukturo poročila. Ta struktura je nastala na podlagi pogovorov, ki smo jih imeli, še prav posebno na zadnjem sestanku, ko smo se prvič o tem pogovarjali. Hvala. Najlepša hvala. Gospod um, poročevalec, ima kdo kakšno pripombo? Gospod Gardija Zabala. Hvala lepa, gospod predsednik. Jasno je, tako kot sem dejala že na začetku, da smo neločljivi, sva neločljiva pri našem delu. Torej, želela bi spregovoriti o imenu naše skupine, kar se tiče tega poročila, ki ga je predstavil gospod Fernandeš. Iskreno rečeno, to je precej zapleteno, to je moje osebno mnenje. Ko razmišljamo o novem proračunu, o novih zamislih, bo to nekoliko težavno. Težko bo dobiti nove zamisli po teh pogajanjih glede prejšnjega proračuna. Poskušam pozabiti na vse to, na vse to breme, ki smo ga imeli v, v povezavi s temi pogajanji glede proračuna. Dokument je jasen, ima jasno strukturo, govori o politiki ki bo vodila v prihodnost, tukaj nekaj zamisli, ki so tudi zelo jasne, katere so prednostne naloge parlamenta. Prav tako imamo poudarek na tiste najpomembnejše teme. Vse je lepo strukturirano in to bomo podprli. Gre pa za pomembne zadeve podjetja, podjetništvo, za poslovanje. Tukaj pa moramo seveda upoštevati tudi notranje popraševanje. To moramo aktivirati in v tem kontekstu moramo tudi delovati in poskušati moramo zagotoviti, da bo to poročilo doseglo te svoje tri cilje. Vse pa bo seveda odvisno od veliko sprememb, ki pa so še nejasne. Veliko je še odprtih vprašanj. Najprej, to bo prvo leto, kot je v tem dokumentu tudi zapisano, kjer ne bo sredstev, ki bi bila namenjena jamstvo za mlade. Meri bomo samo nekatere obveze za financiranje teh jamstev. Potem drugič, še vedno ni jasno v tem trenutku, torej leto pred tem, kakšen, kakšne bodo posledice naložbenega načrta, kako bo to izgledalo v proračunu. In še tretja neznanka, istočasno mislimo na spremembe finančnih pogojev, mislimo o tem, da bi, mora, da bi jih morali spremeniti, istočasno pa bomo tudi pripravljali načrt plačil. In vse te spremembe bodo imele velik vpliv na stališče parlamenta in na to, kako bo izgledal proračun za leto 2016. To so samo nekatere usmeritve, to je torej dokument, ki predstavlja smernice za Evropsko komisijo, da bodo vedeli, v katero smer želimo iti. Upam, da bo Evropska komisija to upoštevala. Kot sem dejala, veliko pa je še neznank odprtih vprašanj in veliko bo še sprememb, ki bodo vplivali na to delo. Tako da bomo potem pripravili ta proračun za leto 2016. Torej, upam, da nam bo uspelo, želim pa si nam veliko uspeha. Merci, Najlepša hvala, gospod Ali the main point. Hvala lepa. Podpiramo poročilo glede glavnih točk, kar se tiče smernic za proračun za leto 2016. To je zelo dobro strukturirano poročilo in splošne smernice so take, da jih lahko podpremo. Tudi prednostne naloge so bile ustrezno navedene v tem dokumentu. Vsa ta vprašanja o katerih smo se pogovarjali v odboru za proračun in tudi druge, so tudi navedena v tem dokumentu. Kot je razvoj podjetij, ustvarjanje delovnih mest, prav tako pa tudi izvajanje Junkerjevega naložbenega načrta. Tudi to je vključeno v širši okvir, to je zelo pomembno. Potrebno pa je seveda tudi upoštevati, da se bodo naložbe začele pravzaprav šele resnično leta 2016 in to je dober korak. Imamo nekaj predlogov sprememb, vendar pa niso prav velike. To je povezano z nekaterimi podrobnostmi, o tem se bomo pogovorili s poročevalcem, nasplošno pa podpiramo poročevalca, kar se tiče smernic za proračun za leto 2016. Hvala lepa. Si in je pa dot. Najlepša hvala. Nihče drug se ne javlja k besedi. Predloge sprememb je treba glede tega poročila vložiti najkasneje do 11. februarja. O tem bomo glasovali 26. februarja in marca se bomo na plenarnem zasedanju odločili glede tega poročila, glede smernic za proračun za leto 2016, oddelek 3. Nadaljujemo s poročilom gospoda Depreja. Gre za načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2016, oddelek 1 parlamenta. Spoštovani predsednik, ne gre za to, da nisem bil pripravljen vendar pa sem seveda želel prepustiti najprej besedo našemu kolegu, šlo je za splošne smernice za proračun za leto 2016, sam sem poročevalec le za nekatere druge oddelke, treba je dati prednost torej odboru v tem smislu. Delovni dokument je po mojem dober, predvsem tisti deli, ki jih nisem sam oblikoval, ampak tisti del, ki ga je oblikoval sekretarjat našega odbora, v katerem boste našli cel miz izredno dobro strukturiranih informacij, dobro predstavljenih podatkov o proračunu Evropskega parlamenta od samega začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe. Tam boste imeli naprimer razpredelnice, ki kažejo kako je bilo z izdatki v zadnjih letih, kako je bilo z povečanjem proračuna za Evropski parlament. Prav tako v tem dokumentu lahko pregledate zgodovino vseh prioritet, ki si jih je zastavil Evropski parlament v zadnjih letih, seveda v časovni sosledici. Kako smo ta vprašanja obravnavali do sedanjosti? To besedilo je zanimivo, vse prosim, da si to preberete, seveda do točke, ko pridemo do prvih preliminarnih usmeritev za proračun za leto 2016. Seveda sem sam izključno odgovoren za ta del besedila, morda pa boste tam morda nekoliko bolj kritični, bolj kritično presojali to besedilo. Tako eni kolegi iz določene politične skupine kot drugi iz druge. Te smernice so zaenkrat le preliminarne narave in so osnovane na razpravi, ki ni zadevala le generalnega sekretarjata. Generalni sekretarjat Evropskega parlamenta bo moral pravzaprav braniti te ocene tudi pred našim odborom. In Oblikoval sem poročilo tudi za soporočevalcem in zaporočevalcem v senci našega odbora in na naš so tudi številna vprašanja, ki jih bodo zastavili tekom tega postopka. Zaenkrat pa nisem mogel teh vprašanj še vključiti v naše poročilo, saj je bil ta sestanek pred nedavnim. Čisto nasplošno lahko predstavim vsebino teh prvih smernic, pri kateri so mi pomagali moji pametni kolegi. Uh, No, pri poročevanskih eh, postavkah gre. Tukaj za relativno slabo razmejeno situacijo, to je treba bolje določiti, tako da bomo vedeli, kako na ravni Evropske unije nekako konkretno vločujemo te postavke. Najprej predlagam, da kopičanje izdatkov v proračunu za leto 2016 omejimo na 20 odstotkov celotnega zneska izdatkov iz rubrike 5. To je tista rubrika, v kateri je naveden celotni znesek administrativnih izdatkov evropskih institucij. Predlagam, da ne prekoračimo praga 20 odstotkov. Če si ogledamo razpredelnico na tretji strani, boste opazili, da smo zelo blizu tem 20 odstotkom. V nekaterih prejšnjih letih smo ta prag skromno prekoračili, v drugih letih nismo dosegli tega praga, v vsakem primeru pa ne bi smeli prekoračiti te stopnje. In podobno bi predlagal, da tudi povečanje proračuna za parlament v letu 2016 v razmeru do 2015 nekaj, kar se ohrani pod pragom dveh odstotkov povečanja. Bom razločil, zakaj. Zato imate obrazložitev tudi v tem izjemno dobrem prvem delu besedila, za katero je odgovoren sekretariat. Tam lahko opazite, da 2 odstotka v realnem smislu pomeni čisto ustrezno, ustrezen standard, ko gre za prenos posojil iz leta 2011 v obdobje do leta 2015. Nekateri kolegi se morda s tem ne bodo strinjali. Ponavadi v proračun vključimo tudi določene izdatke za osebe in za administrativno delo. Tudi odbor je vključil naprimer 1,6 odstotka povečanja inflacije za leto 2016 v tem smislu. In to je treba tudi odraziti, prevesti samodejno v nekakšen sistem obravnave stroškov za osebje. Tudi o nekaterih prioritetah smo razpravljali, ni celih 4 odstotkov proračuna, zato predlagam povečanje proračuna v letu 2016, če se seveda strinjate s temi prioritetami. 2 odstotka za 2016 v tem primeru. Ena izmed prvih prioritet, o katerih sem že govoril z generalnim sekretarjatom, je to, o čemer smo se že pogovarjali z generalnim sekretarjatom. Dobro bi bilo, če bi se odbor za sekretarjatom pogovarjal tudi o tem. 26. aprila naj bi se srečali in takrat bo sekretarjat predstavil ocene za proračun Evropskega parlamenta, kot jih je nekako opredelil v okviru svojih odgovornosti. Prva prioriteta je varnost, to je jasno. Zadnji dogodki so pokazali, da ta stavba vse v smislu dostopa je bila zasnovana v obdobju, ko pravzaprav nismo tako razmišljali o hudih problemih zaradi varnosti. Poleg tega smo sprejeli zelo pomembno odločitev leta 2013 in sicer, da ne bomo več eh, varnosti prepuščali zunanim službam, ampak bomo ponotranili varnostne službe. To bo zdaj v rokah eh, uprave Evropskega parlamenta in ta bo tudi odgovorna za varnost Evropskega parlamenta. Gre za našo odgovornost. Torej. Želel bi si eh, torej, da bi generalni sekretarjat v svoji predstavitvi govoril tudi o tistih ukrepih, ki so zamišljeni v smislu izboljšanja varnosti, pa tudi o izdatkih za varnost v proračunu za leto 2016. Čisto objektivno so nekateri ukrepi popolnoma legitimni in neizogibni in eh, to je treba izpeljati. To je prva prioriteta, potem pa druga. No, po političnem pomenu je pravzaprav še bolj pomembna. Po sprejemu Lizbonske pogodbe se je povečala odgovornost Evropskega parlamenta, postali smo so zakonodajalec za skoraj vse odločitve, ki se sprejemajo na ravni evropskih institucij. In imamo več odgovornosti kot so zakonodajalci, prav tako pa tudi kot nekdo, ki mora držati besedo in pa izvajati nadzor. Če nekdo nekaj obljubi, moramo to nadzirati. Če je Evropska komisija odgovorna za izvedbo določenega sklepa, odločitve, potem moramo biti odgovorni, poskrbeti za to, da se bo to tudi izvedlo. V tem primeru predlagam troje. Prvič, okrepiti moramo, kot smo to že storili v nekaterih okrepih, vendar pa ne v celotnih celotnem obsegu, da najprej okrepimo tudi osebje, Um, odbora, pa tudi sekretarjata. Delo so zakonodajalca bo zelo težavno. Predvsem moramo okrepiti naše človeške vire. Obstaja pomankanje sodelavcev vzdolž celotnega spektra našega dela in pa odločitev, ki jih obravnavamo. V nekaterih uh, odborih se izvajajo programi, vendar pa ne moremo izpeljati ustreznega nadzora To je pomembno v smislu odbora za nadzor proračuna in to je tudi med političnimi prioritetami, ki smo jim že opredelili. Okrepitev moramo torej osebje, sekretarjata pa tudi odbora, še posebej za nadzor in pa prevzemanje večjih odgovornosti v vlogi so za konodajalca. Uh, de jeter un coup d'œil sur les aspects. Torej, sem si tudi ogledal a, eh, stanje a, eh, asistentov a, eh, poslancev in poslanki in sem odkril nekaj presenetljivih stvari. Mm, mislim, da se bomo morali temu posvetiti nekoliko pobliže. V splošnem naj pojasnim, da te statistike sicer že obstajajo, jih nisem jaz sam eh, eh, razvil, ampak že obstajajo v uradnem dokumentu, za katerega sem zaprosil sekretarja. Torej vsak poslanec v Evropskem parlamentu, govorim torej o vseh eh, poslancev, uporablja 2,33 asistentov, in, ki so akreditirani in šest, približno šest asistentov na lokalni ravni. Torej število lokalnih asistentov po poslancu eh, gre od nič, nič do 43. Torej imamo enega poslanca, ki ima kar 43 lokalnih asistentov ne bom povedal, kdo je to, ampak seveda sem na voljo za vse tiste, ki mi lahko potem oba razložijo, zakaj se jim ne zdi to neobičajno. Imamo samo 16 poslancev, ki ne, e, nimajo nikakršnega lokalnega asistenta, ampak 44 poslancev imajo več kot deset lokalnih asistentov in po prvi oceni sem uh, ugotovil, da v določenih političnih skupinah, ki je, to je tudi vredno razmisleka, kajti to je bolj prisotno v eni kot pri drugih, imamo 45 poslancev, ki nimajo nikakršnega akreditiranega asistenta, imajo samo lokalne asistente. Torej, zato, da parlament opravlja nalogo so zakonodajalce, ne samo nadzornika, se mi ta pojav zdi kar neobičajen. Zato predlagam, da uh, naj imamo priložnost, da se o tem pogovorimo. O tem sem se že pogovoril z generalnim sekretarjem in smo že razvili neke prve smernice. Ampak naj samo povem v tem trenutku, da mislim, da ne moramo uh, dovoliti, da se ta inflacija lokalnih asistentov še dalje nadaljuje. Zato potrebujemo neko ureditev uh, in eh, da povemo pač do katere eh, ravni je sprejemljivo to število asistentov. Vsak, eh, kajti dejansko to se plačuje iz davkov, ki jih plačujejo davkoplačevalci in torej moramo razlikovati med tem, kar je zakonito kot akreditirani asistenti in to, kar je sprejemljivo v obliki lokalnih asistentov. Če imamo samo lokalne asistente, očitno to je zloraba in pomeni, da ne opravljamo ustrezno svoje poslanske funkcije funkcije eh, kajti Eh, iz, na, na podlagi proračunskih sredstv, s katerimi razpolaga parlament, a, eh, pač a, eh, je predvideno, da imamo ustrezne orodje in ker smo so zakonodajalci na, a, na evropski ravni, ker nadzorujemo programe, ki jih a, izvaja komisija, potem moramo razpolagati za ustreznimi orodji. Zato seveda sem vam na voljo, vam bom prisluhnil za vse pripombe, se lahko pogovorimo s poročevalci o senci, se bom o tem pogovoril tudi tudi z upravo parlamenta in moram povedati, da uprava je že seznanjena o tem v osebi generalnega sekretarja in že vedo, da trenutno stanje je neuzvršno. Uh, eh, kaj ti drugače prej ali slej nas bo doletel tak škandal, pred katerim se bomo težko eh, obranili in ki ga bo težko utemeljiti. Nedvomno imamo tudi določeno število, ampak seveda imam veliko, veliko vprašanj, zdaj jih ne bom uh, vse naštel. Uh, ampak euh, Imamo veliko točk, ki jih bom tudi naknadno izpostavil, ampak tudi poročevalci v senci bodo morali povedati svoje, ampak naj se osredotočim na štiri zadeve. V okviru upravnih izdatkov nad dvema odstotkoma razvoj proračuna za leto 2016 ne več kot dva odstotka povišanja, potem okrepitev sposobn, eh, zmogljivosti eh, sekretarijatov odborov za vse odbore, kar zadeva nadzor učinkovitosti uporabe sredstev eh, za nadzor nad izvršnim organom in to v skladu s prioritetami, ki jih nakaže parlament in četrtič eh, v enem in istem okviru eh, ureditev v zvezi z eh, pač sorazmerje med akreditiranimi in lokalnimi asistenti za, z, ozira, z ozirom na operativnost parlamenta. Generalni sekretar bo prišel in podal svoje poročilo ampak, oprostite, še nekaj naj tudi povem, da imamo neko pomembno perspektivo, kar zadeva tudi konkretno zgradbo, ampak o tem ne bom govoril danes. Generalni sekretar m, bo pripravil poročilo skupaj s predsedstvom parlamenta, pripravlja nek globalni program, ki je srednjeročen vsega, kar zadeva eh, konkretne dodatne zmogljivosti, ki jih potrebujemo delovanje eh, predsedstva, potem tudi prenovitev določenih stavb, potem upravljanje Eh, tudi eh, naj vam enostavno povem, da v pisarni generalnega sekretarja eh, včasih se pokukajo in pokažejo celo miši. In torej je, je treba vse stvari prenoviti, nimamo več ustrezne pisarne za predsednika in zato je potrebno to premoženje nekoliko prenoviti in je treba tudi ustvariti nove prostore z ozirom na operativne potrebe. Potrebovali bi tudi ustrezne e, dvorane, sejne dvorane z ustreznimi tudi prostori za tolmačenje. Ampak seveda odbor se bo o tem konkretno posvetoval z enim generalnim sekretarjem, ko bo prišel spregovoriti o varnosti, o, o ocenah za, pro, za proračun 2016. 2016 do februarja in kar zadeva srednjeročne načrtovanje za spreminjanje, prestrukturiranje eh, zgrad. Mislim, da bo prišel spregovoriti o tem eh, enkrat 16. ali 31. marca. Hvala lepa, gospod predsednik. To so prve, tako prve ugotovitve, eh, ki jih dajem na voljo svojim kolegom in seveda sem prisluhnil vsem pripombev, ki so jih podali poročevalci v senci in bomo predlagali tudi bistvena krčenja določenih izdatkov po določenih plateh. Hvala lepa, gospod Dej lepre. Eh, se bomo posvetili tudi z, z, z generalnim sekretarjem o tem. Imamo morda kakšne poročevalce v senci, ki bodo spregovorili. Gospod Manka, izvolite. Za slovo, pan predseda, dajakujem panovi spravda. Hvala lepa. Predsednik, hvala lepa poročevalcu za obsežne informacije, ki so vsebovane v tem poročilu. Ko sem bil poročevalec za proračun v prejšnjem mandatu 2010, sem tudi pripravljal, pripravil to poročilo. Žal mi je, da tega ni zajetega. Se pa strinjam z veliko zadevami, ki so v tem poročilu. Proračun Evropskega parlamenta je bil v oddelku 5 manj kot 20 odstoten. To je dobro pravilo in to moramo ohraniti. Potem še nekaj. Ali naj povečamo proračun Evropskega parlamenta za manj kot 2 odstotka. Ocenjena inflacija v evroobmočju je 1,1 odstotka morda bi morali upoštevati tudi to številko in bi morda morali povišati proračun za veliko manj kot 2 odstotka. Še ena pripomba, morda tako kot je bilo storjeno do sedaj, ne bi smeli povečati prispevkov poslancev. Morda bi, če bi se odrekli indeksaciji, to bil pozitiven znak. Kar se tiče zniževanja števila. Osebe moramo vsako leto znižati število osebe za en odstotek, nasplošno potem vse skupaj za pet odstotkov. To je dober cilj parlamenta. Mislim pa, da moramo izuzeti politične skupine iz tega. Imamo 6000 zaposlenih v parlamentu in veliko je drugih zaposlenih, kjer lahko zmanjšamo število zaposlenih. Resnično je potrebno znižati število zaposlenih za en odstotek če se to ne bo zgodilo, bo to slabo za nas. Zato moramo skušati najti rezerve druge. Še nekaj zamislim, kje bi dejansko lahko našli rezerve. Vaše poročilo je bilo prevedeno v en jezik, tudi predlogi sprememb. Ali bomo o tem in potem bodo vsi predlogi smernic, ki bodo sprejeti, morali biti prevedeni v vseh 23 jezikov. Mislim pa, da ni potrebno prevajati tistih predlogov smernic, ki ne bodo sprejeti. To je recimo že rezerva. Evropski parlament najema tudi zunanje prevajalce za prevajanje teh predlogov sprememb in drugih dokumentov. Morda bi, če ne bodo sprejeti, se lahko odrekli temu, da bi jih prevajali v 23 jezikov. Tako bi lahko precej privrčevali. In kako bi še lahko privrčevali? Dobro, vemo, da lahko poslanci zastavljamo vprašanja. Komisija pa mora potem odgovoriti. In en odgovor komisije stane 1600 evrov. Včasih pa so ta vprašanja zgolj zastavljena zato, ker želi določen poslanec eh, si zgoditi več prestiža. Potrebno je zastaviti vprašanje, ko je to potrebno, ne pa, da se zastavlja kaj tako vse poprek. Zagotavljam vam, če bi odstranili ta nepotrebna vprašanja, bi privačevali 1600 evrov na mesec, to je ogromno na letni ravni. In veliko je takih zadev, kjer bi lahko privrčevali. In potem, če se skupaj seštejemo, to znese kar precejšno, to prijemamo do kar precejšne sote. Ali bodo evropske institucije kupovale ali najemale zgradbe, ko smo najemali, je bil so bili izdatki za to nižji. Vendar pa moramo imeti načrt, moramo imeti projekt, kaj storiti z nepremičninami, kaj storiti z gradbami. Poprašamo generalnega sekretarja Evropskega parlamenta, povabimo ga v naš odbor in naj predstavi politiko na področju stavb in nepremičnin, ali jih kupovati ali najemati. Mislim, da če se naj odločimo za nakup, moramo imeti več kot eno možnost. V preteklosti se je zgodilo, da smo imeli samo eno možnost in je bila zato potem cena višja, pa smo to vseeno morali plačati. Imajmo več možnosti. Poročevalec, podpiram vaše prizadevanja, kar se tiče akreditiranih lokalnih asistentov. Resnično je nesmiselno, če ima poslanec 43 asistentov, to je sramota za vse. Vsi asistenti morajo biti akreditirani, najti pa moramo pravo ravnovesje, tako da ne bomo zapadali v ekstreme. Seveda, lokalni asistenti igrajo pomembno vlogo v državah članicah, nekaj jih moramo ohraniti. Vendar pa bodimo racionalni in se osredotočajmo po razumu. Dobro veste, kolegice in kolegi, da vse o čemer govorimo v Evropskem parlamentu, pozorno spremljajo. In zelo veliko je potem tudi dokumentov, papirnatih dokumentov. Če pa bi vse skupaj pošiljali elektronsko, bi veliko prihranili. Ti dokumenti se morajo natisniti, večinoma v Luksemburgu. Zakaj ne bi pridobili vseh dokumentov po elektronski pošti, če jih kdo resnično potrebuje, pa naj to zahteva. Večino časa, ko dobivamo dokumente papirnate obliki, končajo v košu. Torej naj bodo namenjeni samo tisti, ki jih resnično potrebujejo. Tako bi lahko evropskim državljanom pokazali, da vemo, kako vačevati in racionalizirati politiko v Evropskem parlamentu. Merci, Hvala, gospod Manka, Mirjada. Hvala lepa, gospodu Depreju, za predsedo poročila. Naj se upravičim v imenu kolega, ki ga žal ni tukaj. Pozdravljam razpravo, ki je zelo praktična na veliko ravneh. In kar se tiče osebja, naprimer, če sedimo v Lizbonski pogodbi, pozdravljamo to, da bi okrepili osebe v odborih za večjo odgovornost in preglednost. Potrebujemo pa več podrobnosti za to. Še ena točka, kar se tiče varnosti. Mislim, da moramo imeti zmeren odziv, da moramo še vedno biti odprti kot parlament in mora biti dostopna za javnost. Če bomo ustvarili razmere, ko bo težko vstopiti v parlament, ko delegacije ne bodo mogli vstopati, bo to vplivalo tudi na naše delo. Tako da moramo biti pragmatični, kar se tiče varnosti. Hvala lepa še enkrat, veselim pa se večjih podrobnosti. Hvala lepa recht herzlichen dank herr präsident! als erstes möchte ich anregen dass wir. predsednik najprej kar se tiče posvetovanja o proračunu moramo vedno povabiti tudi kvestorje in pristojne podpredsednike to je pomembno. pomembno je da izboljšamo komunikacijo to bi bila želja za sekretarjat. drugič seveda moramo živeti s poplavo podatkov, ki se vsak dan veča in zato moramo tudi sisteme v parlamentu prilagoditi. Če si ne želimo več papirja, potem moramo po drugi strani imeti zajamčeno, da bo povsod v parlamentu Wi-Fi tako močan, da bomo lahko vse povezali in tudi na plenarnem zasedanju, ko so vsi na internetu, da bo to delovalo. Na pomembnih sestankih se potem včasih zgodi, da ni povezav in potem se novinari pritožujejo, da je to nespremljivo in tudi za nas seveda je to težavno. Težko potem komuniciramo z državljani. Nadalje. Smo v parlamentu, večina izmed nas želi biti ponovno izvoljena, torej naši obiskovalci so pomembni, naše voljivke in voljivci. In tukaj ugotavljam, da naprimer nimamo ustreznih prostorov za sprejemanjem obiskovalcev. Težko sprejemamo 6-8 obiskovalcev, eh, to ne gre. V barih potrebovali bi torej prostore, da bi lahko ustrezno komunicirali. Težko pa je dobiti te prostore. Tudi za prireditve, zaradi varnosti bo sedaj to teže izvedljivo in bomo odrezani od voljivcev. Ne bi želel živeti ločen od zunanjega sveta, želim si imeti tudi v prihodnje pravico od tega, da sprejemamo obiskovalce. In morda bi lahko tudi storili kaj, kar se tiče dodatnih sredstev, da bi predvsem mlade povabili sem, mlade novinarje, naprimer, da bi lahko boljše komunicirali z njimi. Mislim tudi, da potrebujemo načrt za negativno stanje v pokojninskem skladu. Tukaj je potrebno primankljaje trajnostno znižati mislim, da lahko dosežemo tudi, da lahko kar nekaj privačujemo pri vozni službi. Dobro bi bilo, če bi imeli enotno službo. Dobro je, da to imamo in na voljo so od 6. ure zjutraj do polnoči. Morda bi lahko to zmanjšali, morda bi lahko to umirili na 8 do 20. ure in bi se potem vnaprej že lahko prijavili, ne da bi bile potrebne rezerve rezervne ekipe voznikov, ki stanejo veliko denarja. Torej, seveda smo pred veliko izzivi. 5 odstotkov bi naj znižali število zaposlenih v parlamentu. Če bomo to vsako leto storili z odstotkom, potem bo to kar težavno na posameznih področjih. Moramo ugoditi, kje je možno še kaj storiti, kje je možno, na primer, sebe prešolati in jih tudi premestiti, če je to potrebno. Celotni proračun Evropske unije v primerjavi s prejšnjimi sedmimi leti se je znižal za 4 odstotke. Torej nimamo veliko manevrskega prostora. Biti moramo varčni in to je v interesu vseh. Pri asistentih, pri akreditiranih asistentih pa zelo obžalujem, da nekateri kolegi ne morejo več imeti asistentov v Bruslu, ker imajo premalo finančnih sredstev, da bi zaposlili te asistente če je poprečje šest lokalnih asistentov, potem lahko to tudi razumem, kaj ti potrebno je oskrbovati voljivce v volilnem kraju z informacijami. Po drugi strani pa moram tudi reči, da v Bruslu potrebujemo zelo visoko kvalificirane asistente in zato mislim, da bi pri plačah morali zadeve izboljšati, biti mora bolj privlačno delati v Bruslu. Vsaj to tako privlačno kot doma in mislim, da moramo prihodnje se usmeriti na to, da bomo pritegnili visoko kvalificirane asistente in asistentke v Evropskem parlamentu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Valli. Si, grazie, Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa gospodu Depreju, ki eh, mi je posredoval kot ostalim poročevalcem v senci ta dokument. To je tako prvi dokument, na katerem bomo še delali, zato da prijemo do kakovostnih rezultatov. Samo nekaj kratkih eh, pripomb. Eh, poročevalec predlaga, da ohranimo zgornjo mejo dveh odstotkov v skladu z prejšnjimi povišanji in v skladu z inflacijskimi parametri. Tako kot je povedal poročevalec Senci skupine SD, eh, predvidena inflacija, eh, tako kot jo napovedujo na komisiji, bo znašala 1,1 odstotek za prihodnje leto. In torej Ne, mislim, da bomo vsekako spoštovali ta podatek, ker te napovedi je zelo težko a, a, tudi a, uganiti, odvisno tudi, kako bo finančni sistem, bančni sistem se odzval, če bo a, a, pač dovolj a, prijazen do nas. Ampak dobro, tudi torej teh dveh odstotkov. Mi bi se morali bolj a, držati nič te stopnje, zato da bi, kaj ti verjetno pričakujemo, stagnacijo ali deflacijo. In a, zato mislimo, da ta podatek ni ravno ravno najbolj natančen. Potem dobro je, da ostanemo izpod 20 odstotkov v petem razdelku, eh, kar zadeva eh, splošne izdatke, tako kot je povedal poročevalec in dober, imeti dober nadzor nad lokalnimi eh, asistenti. Seveda, morda bi lahko predvideli neko zgornjo mejo, ki bi lahko namenili tej postavki, tako da ne bi imeli 100 odstoten delež asistentov samo na terenu in to bi lahko storili, kajti mi potrebujemo tudi asistente za to, da delujemo tukaj v parlamentu. Kar pa zadeva vprašanje v povezavi z varnostjo in vsem ostalim, od miši do vsega ostalega, o tem se bomo morda lahko pogovorili malo bolj mirno, ker mi imamo veliko predlogov, ki bi želeli podati, ampak tukaj vam nočem jemati časa, ker imamo še veliko točk na dnevnem redu. Hvala, gospa Grasle. Hvala lepa. Vjavila sem se k besedi, ker me je kolega Manka alarmiral iskreno rečeno, ne zdi se mi dobro, da nekdo sklene, da ne potrebujemo več dokumentov. Nekateri se pripravljajo na sestanke in potrebujejo te dokumente in jih želijo imeti na razpolago. Doma praktično nimam interneta. Kaj ti Nemci financirajo druga omrežja, ne vlastnega. In torej moram imeti dokumente. Vidim pa tudi, da kolegice in kolegi vedno manj berejo. Elektronski dokumenti imajo veliko pomakljivost, da si ne moramo zapisovati. To pa je v bistvu najpomembnejše, kar je pri teh dokumentih. Tako da se moramo posvetiti glavnim zadevam, ne pa stranskim. To je popolnoma stranska zadeva, ti dokumenti. Veliko pomembnejše je, koliko imam stroško z osebjem. To je zelo dolgoročno. Če zmanjšamo zaposlovanje za samo pet delovnih mest, potem lahko še 15 let imamo dokumente v papirnati obliki. Torej, posvečati se moramo potrebnim zadevam, pomembnim zadevam, ne pa stranskim. Zato bi rada upozorila, ker se to več kot prepričani. Merci, Monsieur Taron. Hvala. Hvala, predsednik. Na splošno bi rad podprl gospoda Depreja v prizadevanjih, da bi pripravili proračun za leto 2016, tako kot ga je on predlagal. Se pa ne strinjam s gospodom Mankom, kajti če dva, trije poslanci imajo preveč lokalnega vsega, potem mm, nas ni treba vseh biti sram glede tega. Če imamo v Estoniji tatu, niso še potem vsi Estonci tatovi. Podpiram torej pristop gospoda Depreja. Priporočam pa tudi, da bi šli še dlje svojih izkušnjah sem opazil, da je najboljše zdravilo za pokvarjenega politika to, da objavimo. Kaj ti v zakonodaju bo vedno najdel lukno vrzel. Če pa s prstom pokažemo nam v javnosti, potem bodo voljivci poskrbeli za In končno podpiram za misel, da bi generalni sekretar gospod Vele prišel k nam in nam razložil postavke v proračunu. bi pa morda morali imeti tudi sestanek koordinatorjev pred tem, kaj ti poznam gospoda eh, Vele in je zelo izkušen uradnik. Merci, monsieur Taron, monsieur Iturgias. Gracias, señor presidente. Eh, dos apuntes. Eh. Hvala lepa. Gospod predsednik, dve kratke pripombe. Najprej bi se želel zahvaliti gospod Deprez za vse pripombe, vendar pa po tem, ko sem slišal nekatere točke, še prav posebno, kar se tiče varnosti, bi rad povedal, da v bistvu varnost ni več varnost, če se o tem govori. Zato tudi ni možno delati iz vprašanja varnosti nekaj, kar se potem obravnava v vseh oborih. O tem je potrebno govoriti z zaprtimi vrati samo s tistimi, ki te zadeve poznajo in ki morajo vedeti več o tem. Kar se asistentov tiče, imamo seveda lokalne asistente, imamo asistente tudi v Bruslju. Ne želim tega ocenjevati, vendar pa še nekaj je zanimivo, o tem bi tudi rad govoril z gospodom Velen, in sicer pomankljivost, pomankljive možnosti, ki jih dajemo novim asistentom. Včasih jih na primer zaposlimo z diplomami, včasih pa imamo tudi študente, ki so na primer še v tretjem, četrtem letniku študija prava in potem želi izkoristiti izkušnje, preden bo začel resno delo v Evropskem parlamentu. Tukaj pa lahko vidimo, da mladi nimajo dovolj možnosti za tiste, ki bi lahko začeli delati in nimajo pravih možnosti, kajti imamo različne omejitve. Mislim, da je potrebno se lotiti tega vprašanja asistentov in morda bi bilo dobro slišati kaj še kaj več od gospoda Deprejana. Pour, uh... Hvala lepa, hvala lepa za to bogato razpravo. Se zavedam, da bi si morali posvetiti celo več časa. Gospode Pre, želite še kaj dodati? Se si vse zapisali? Uh, avec... Ja, vse sem si pripisal, vse pripombe kolegov ampak eh, mislim, da bomo imeli še priložnost, eh, da se pogovorimo o vseh teh različnih aspektih, ko bo pred nami tudi generalni sekretar in podal svoje poročilo. Dvoje. Varnost se ne enači z omejevanjem dostopanja. Ne, absolutno ne gre za to, da bi zavračali gostov. Ne, varnost pomeni nekaj drugega. To pomeni recimo, da v določenem trenutku, če nekdo uh, izsili vstop v stavko, stavbo, potem eh, ne more dlje od določene točke, torej varnost eh, predpostavlja šelo vrsto različnih elementov in torej nadgovorim na zadnji prispevek. Eh, vsi ti elementi ne bodo dani v javnost. Predsedstvo je že sprijelo določene odločitve, imenovalo je podpredsednika, ki je odgovoren za varnost in moj osebni predlog, če. Eh, če naj bi se držali tega, naj bi imeli nek poseben odbor, parlamentarni odbor, ki naj bi bil tudi zaupen in ki bi ga podpredsednik, ki je zadolžen za varnostne ukrepe, seznanjal s tem, kar se dogaja. To obstaja tudi v nacionalnih parlamentih in torej mislim, da to bi bil demokratični napredek, če bi tak ukrep sprejeli tudi v našem Evropskem parlamentu. Mm, glede vsega ostalega sem si vse zapisal in eh, seveda bom predstavil nove smernice in eh, o tem eh, bom seznanil vse poročevalce v senci, preden bom poročal koordinatorjem. Hvala lepa, ampak ura teče, nič ne reče in torej bomo uh, zaključili 15 minut eh, kasneje, to, torej ob 45. Zdaj pa prehajamo direktno k glasovanju v zvezi eh, s šestimi poročili, v zvezi z skladom za prilagoditev globaliza globalizacije. Kaj mislite? Želite, da se o tem pogovorimo po uh, glasovanju ali pa mislite, da lahko o tem uh, glasujemo na naslednji seji brez razprave? E Dobro, glasujemo zdaj in o, o teh poročilih o skladu za prilagoditev bomo glasovali na naslednji seji brez razprav. Alors, le rapport, euh, de Poročilo gospe eh, Grasler. Eh, je bilo odloženo in zato se moramo zdaj izreči v zvezi z poročilom, ki eh, sem ga vam jaz predstavil v zvezi z evropskim semestrom. Imamo 49 predlogov sprememb, zato bomo zdaj glasovali o njih. Torej, tretji odstavek, amandma ena, z mm, pozitivnim mnenjem poročevalca za da bo dvignite, eh, dajte dol roke eh, proti eh, vzdržanim, ni vzdržanih sprejeto. Tretji odstavek, predlog spremembe dve, tukaj gre za glasovanje po delih, glasujemo o prvem delu za. Hvala. Zdaj bomo preverili elektronsko, prosim. Konec eh, glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. Drugi del. Za. Hvala. Proti. V redu, potem je sprijeto. Zdaj gremo pa na tretji odstavek predlog spremembe 3. M, mm, pozitivno mnenje poročevalca za. Da bodo roke proti. Hvala, zdržani. Sprejeto. Četrti odstavek predlog spremembe 4. Negativno mnenje poročevalca za do roke, proti, vzdržani, zavrnjeno. Četrti odstavek, predlog smo nebe pet eh, za. Hvala, proti, vzdržani, sprejeto. Peti odstavek, predlog smo nebe šest eh, za. Hvala. Proti. Ozdržani. Zavrnjeno. Šesti odstavek. Predlog spremembe sedem. Ustni predlog spremembe. Torej gre za nek dodatek leading to an unprecedented amount of unpaid bills of 24.7 uh, billion euro at the end of 2014. Torej je ta dodatek ob koncu leta 2014. Za? Hvala. Proti? Ja, samo dva, tri glasova proti. Vzdržani? Ni vzdržanih sprejeto. Šesti odstavek, predlog spremembe 8 za. Hvala, proti. Hvala, vzdržani, sprejeto. Sedmi odstavek, predlog spremembe 9 eh, za. Proti. Hvala, vzdržani, ni vzdržani, sprejeto. Osmi odstavek, kompromisni predlog. A za, proti, vzdržani, sprejeto. Osmi odstavek, predlog spremembe deset. A, ne, ne, ne, je brezpredmeten, oprostite. Osmi odstavek, predlog spremembe enajst, za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Osmi odstavek, predlog spremembe 12. Ne, to je brezpredmetno, pravi predsednik in tudi 13. predlog spremembe. Osmi odstavek A. Predlog spremembe 14. Za. Hvala. Prost, proti. Vzdržani. Sprejeto. Deveti odstavek, predlog spremembe 15 z ustnim predlogom spremembe, kjer se dodaja negativni vpliv za proti vzdržani sprejeto. Deveti odstavek, predlog spremembe 16 za proti vzdržani. Vzdržani. Sprejeto. Pere, eh, deveti odstavek, prej smo imeli sedemnajst. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Deveti odstavek. Predlog spremembe 18 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Uh, pa odstavek 9a, predlog spremembe 19. Za, proti, vzdržani, sprejeta. Odstavek 9a, predlog spremembe 19. 20 z ustnim predlogom spremembe. Eh, tukaj eh, se dodatno pojasnjuje z stavkom and to adapt accordingly za proti vzdržani sprejeto. Deseti odstavek predlog spremembe 21 za proti vzdržani, zavrnjena. Predlog spremembe 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Deseti odstavek predlog spremembe 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vzdržani. Sprejeto. Deseti odstavek. Predlog spremembe 24. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Deseti odstavek. Predlog spremembe 25. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Zavrnjeno. Deseti odstavek, predlog spremembe 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. Deseti odstavek, predlog spremembe 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 10.a predlog spremembe 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog B za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 29, odstavek 10, točka B za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Odstavek 10, točka C. Predlog spremembe 30. A ne, to je brezpredmetno, pravi predsednik. 10a, predlog spremembe 31. Za. Hvala. Proti vzdržani sprejeto. 11. odstavek, predlog spremembe 32 z ustnim predlogom spremembe, v katerem, oziroma kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 11. Oproščam, pravi, eh, pravi predsednik, oproščam se. Enajsti odstavek, predlog spremembe 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 34, 35 sta bila umaknjena, zdaj imamo ustni predlog spremembe v predlogu spremembe 36. Poročevalec je eh, naklonjen temu za proti, vzdržani, sprejeto. Gremo na predlog spremembe 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, odstavek 11b, predlog spremembe 39 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 11c, predlog spremembe 40 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 12, predlog spremembe 41 za. proti, vzdržani, sprejeto. 12. odstavek predlog spremembe 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12. odstavek predlog spremembe 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. 13. odstavek, predlog spremembe 44. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 13. odstavek, predlog spremembe 45, ki je bil umaknjen, uh, predlog spremembe 46 za, proti, sprejeto. 13. odstavek, predlog spremembe 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 13. odstavek, predlog spremembe 48 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 13. A predlog, to je mm, brezpredmetno. Zdaj pa bomo glasovali o celotnem besedilu, tako kot je bilo spremenjeno. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? V redu, potem konec glasovanja. Besedilo je bilo sprejeto z 19 glasovi za, 7 glasovi proti in 6 vzdržanimi. Je nekdo zaprosil za besedo? Ne? Težave? Ni delovalo? Želite kaj povedati? Ste se vzdržali? V redu. Potem bomo dodali še en vzdržan glas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 La transferencia simplemente... Še nekaj glasovanj imamo, torej prosim umirite. Hvala lepa, da gre torej za administrativne spremembe v novi komisiji. Tukaj težav ni, zato kar glasujemo. V redu, potem glasujemo elektronsko, kdo sprejema to, kdo potrjuje. Elektronsko, prosim. Sfer. Gre za prenos Gospa poročevalka je ravno kar povdarila, da ni nikakršnih težav s to prerasporeditvijo. Konec glasovanja. Ste vsi glasovali, kaj ne? Ja, vi ste izgubili vašo karto, kartico, ste glasovali za. V redu, bomo to dodali. Torej 23 glasov za in 3 vzdržani. Zdaj pa. Eh, v zvezi z ostalimi oddelki pa bo spregovorila gospa Holmajer. Gospa Holmajer je izginila. Ne, jaz bi vas eh, zaprosil, da o tem glasujemo na naslednji seji, torej da to prenesemo na naslednjo sejo. Ja, tukaj gre za 27. člen finančnega, eh, finančne uredbe. Imamo rok šestih tednov za potrditev. Kaj pa ste zahtevali? <laughs> Ja, potem soglašate s tem, da prenesemo to glasovanje? Ja, soglašam, soglašam da ne vem, ali šest tednov ali ne, ali ne, morda bi lahko bilo krajše, potrebujem pogovor z ombudsmanom, kajti gre za prenos osebja, ki stane 95 tisoč evrov in nisem čisto si na jasnem, zakaj in čemu tako. Zato bi rada najprej upravila pogovor z gospo O'Reilly in zato prosim za to, da glasujemo kasneje. Très bien. Odlično. Alors, euh, sur la politique... Euh, v zvezi z uh, politiko na področju nepremičnin mislim, da smo tudi to prenesli, predstavili na naslednjo sejo. Nimate nič posebnega dodati. V redu, potem smo, smo uh, zaključili, izčrpali smo dnevni red. Naslednja seja bo potekala 26. februarja. Uh, ima kdo kaj dodati po točko razno? Je pa drugo vprašanje? Ne, nič drugega nimate dodati, v redu s tem je zasedanje zaključeno.